morbidity and mortality ADR, potem moramo mi biti spodbojevalci in ne regulatori ukrepov. Moramo pa ustvarjati okolje, kjer ADR lahko samostojno uspeva. In eh, zato um, ukrepi, ki bodo sprejeti, uh, bodo dolgoročni in eh, to je tudi pot eh, naprej. Hvala lepa. Uh, well, indeed, minister, those... Hvala lepa, minister, za te poglobljene zamisli in zelo zanimive zamisli in za vaš prispevek razpravi. Gre za mm, praktične praktične razmišljanja nekoga, ki že dolgo časa dela na tem področju. In eh, če naj povzamem ti dve glavni predstavitvi, sedaj bi želel dati besedo Pavli Testori Kolki, naj predstavi zadeve strani zdravja in potrošnikov. Želimo se zahvaliti odboru IMKO za vašo podporo. Menimo, da je eh, usmeritev ADR ključnega pomena in uspelo nam je vključiti to v delovni program komisije. Moja politika, ki je na področju hrane, zdravja in potrošnike, imenujemo to strateško pobudo v okviru delovnega programa komisije. Tako kot je moj komisar Dali že omenil, želimo zagotoviti učinkoviti notranji trg in na ta način želimo zagotoviti potrošnikom možnost Eh, za zunajsodno reševanje sporov, ki bo hitro, učinkovito eh, in preprosto, ko gre za spore z trgovci. Tudi za podjetja je to učinkovit način, da jim dovolimo njihov prestiž na trgu, kajti na trgu imamo tako podjetja kot potrošnike in če potrošniki ne zaupajo eh, podjetjem, potem trg ne deluje. Delamo na področju posvetovanj, imamo celo vrsto vprašanj, ki jih moramo rešiti, kako lahko poglobiti ozaveščenost ali lahko ADR postane zavezujoči korak v eh, pravnih postopkih in kako bomo financirali ADR. Še vedno moramo ugotoviti, kje bomo iskali odgovore. In odgovori bodo morali biti na podlagi posvetovanj. Hvala Malkom za vašo podpora. Uh, Z veseljem pričakujemo nove projekte, ki bo pripravila vaša skupina. Sedaj pa Ivan Terin bo moderator, začel bo, Evelyn Terin bo začela novo. Uh, razpravo. Naj povem, da bomo eh, sledili eh, časovnemu poteku te razprave. Imamo zelo stroga pravila, eh, kar zadeva čas za govor. Vsak govornik bo imel na razpolago pet minut in videli boste uro pred seboj in moderatorka ima mojo podporo pri tem. Im, im, imam eh, tudi eh, moj eh, sodniško, imam svoje sodniško kladivo. In sedaj vam predajam besedo. Najlepša hvala. Za me je velika čast, da lahko se držim časa, navadno sem na drugi strani. Zame je to zelo pomemben vrh, kajti sprejeli bomo celo vrsto zelo pomembnih odločitev na področju enotnega trga. Imeli eh, bomo tudi volitve v zvezi z tremi zelo pomembnimi poročili. Danes bomo govorili tukaj o ADR, ki je Ključno vprašanje za potrošnike in Evropska unija se lahko ponaša z dosežki na tem področju, vendar če ne morete uveljavljati svojih pravic, ostavljajo te pravice samo na papirju. O tem smo tudi že slišali, vemo, da še obstajajo problemi na področju ADR, pomankanje ozaveščenosti in tudi veliko eh, izgub so potrošniki imeli na tem področju, ker niso posredovali eh, svojih pritožb ustreznim organom, ki so pristojni za ADR. In eh, pozdravljam vse eh, poslance Evropskega parlamenta, eh, akterje na področju ADR in tudi predstavnike eh, civilne družbe. Sedaj bi želela predati besedo Andrajasu Švabu, eh, ki sledi vprašanjem pomembnim za potrošnike. Naša razprava se bo sredotočila na obstoječe žgoče probleme in eh, z veseljem pričakujemo vaša mnenja. Hvala lepa, eh, profesorice, hvala za to priložnost, da lahko spregovorim tukaj v mojem uvodu bi želel biti kratek in jasen. Menim, da je eh, stališče poslancev Evropskega parlamenta takšno, da enotni trg eh, mora ustrezati zahtevam in željam potrošnikov in zato eh, je resno reševanje sporov ključnega pomena. Gre za pomembno večstransko orodje, ki ni birokratsko in omogoča veliko prožnosti za vse strani. In tudi izogibajo se različnim zlorabam v okviru tožb civilnega postopka Vendar se zastavlja vprašanje, ali ta evropska raven lahko sprejme pristojnost eh, za ta večstranski eh, sistem reševanja sporov, ki navadno izhaja iz večstranskih sporazumov, ki ponujajo rešitev po zelo nizkih cenah, kar je pozitivno. Menim, da v okviru Evropske unije že imamo določeno število institucij eh, v okviru nalog eh, gospoda dalje, na podlagi katerih lahko gradimo eh, tudi del omrežja ECC v Kenjus na področju elektronske trgovine, imamo informacije, kako lahko potrošniki uporabljajo informacije in eh, prepričan sem, eh, da bo ta sistem elektronske trgovine igral ključno ulogo tudi v naših razpravah. Kot prvo, kako zagotoviti strukturo preglednosti v vseh državah članicah. Vemo, da ti sistemi še niso vzpostavljeni posod po Evropi, vendar če želimo, da imajo potrošniki koristi iz tega, moramo zagotoviti vse evropsko strukturo. Drugo, kako se lahko izognemo različnim pristopom, ne glede na to, da bi lahko omogočili vsem potrošnikom odprt dostop do tega sistema. Sistem ADR mora biti nepristranski, moramo pripraviti sistem, kjer bo potrošnik v osrčju razprav in ne samo del strukture. In zato z veseljem pričakujem vse eh, vaše komentarje. Hvala lepa, gospod Švab, za zelo jasen pregled prednosti in izzivo, s katerimi se soočamo. Hvala lepa tudi za to, da ste se držali vašega časa, da mi ni bilo treba torej uporabiti kladivca. Tako, sedaj pa gospa Hujens, ki je generalna direktorica BEUKA, okvirne organizacije, ki predstavlja nacionalne potrošniške organizacije, torej pritožbe so ključno vprašanje za Belk in za potrošniške organizacije. To je ključnega vprašanja za potrošnike. Tako da nas zanima vaše mnenje. Zakaj je mehanizem ADR nekaj, kar še ni doseglo svojega potencijala, kot bi ga lahko danes? Hvala lepa. Najprej bi rada vedela, kako uporabim dve minuti, ki jih je izpustil gospod Švab. <laughs> No, zdaj pa resno. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da lahko sodelujemo na tem vrhu ADR in da vam ponudimo potrošniško perspektivo. Morate vedeti, da z potrošniškega vidika imamo zelo veliko nezadovoljstva potrošnikov z reševanjem sporov in da še vedno obstajajo trgovci, ki morda ne zmagajo vedno, ko se rešujejo spori. To je torej to ozadje in to je naš vsakdan. Imamo pa različne scheme. Potrebno je podariti, da potrošniške organizacije vidijo ADR kot pomembno orodje v celotnem naboru orodi, ko morajo potrošniki uveljavljati svoje pravice. Ima zelo veliko prednosti v primerjavi s tradicionalnim sodnim sistemom, dokler seveda se dobro, ustrezno uporablja in eh, izkoristi vse možnosti, ki jih ponuja schema ADR. Zelo pomembno pa je izpostaviti tudi to, da je to alternativa. Vedno torej imamo možnost izbire ne gre pa za nadomestek dostopa do sodišč. Kaj ti sodišča so seveda edinstvena garancija, ki je potrebna in tega ADR ne nudi. Zato bi radi pozvali politike, da investirajo v to, da bi ADR bil kar se da učinkovit. Ne pozabimo pa, da bi investirali tudi v to, da moramo izboljšati tudi sodne pritožbene postopke in seveda jaz delam na področju kolektivnih skupinskih tožb, vendar pa to ni tema današnjega dne. Zakaj ADR ne dosega pravega potencijala? Naj izpostavim tri točke. Prvič, kot je bilo že omenjeno in to je omenil komisar Dali, potrošniki se ne zavedajo obstoja schem ADR. Tega ne bom ponavljala. Vendar pa, poleg tega, da se ne zavedajo, prihaja tudi do zmede. Potrošniki so zmedeni. Toliko je različnih schem, toliko različnih oblik. Včasih so različne scheme v različnih oblikah in ljudje so izgubljeni. Rada bi podala še pripombo, ki je pravzaprav nekaj, s čimer se soočajo potrošniki. Pritožbene oddelki, pritožbeni oddelki podjetij so včasih tudi zmedeni zaradi teh ADR schemi. Potrebno je ločevati med notranjimi pritožbami in ADR schemami. Naj vam podam predlog. Vem, da je v tej dvorani. GDF Suez, francosko podjetje, ima tudi oddelek za reševanje sporov, imenovanje mediator, mediator. Torej, to je notranja služba in v Franciji ima parlament tudi energetskega mediatorja. Torej, to že obstaja zmeda. In mislim, da moramo pomagati potrošnikom, da bodo imeli več informacij, da bo več jasnosti in morda ponudimo nekakšen vzorec za scheme, tako da bomo lahko primerjali ADR scheme in bomo lahko ponudili več smernic. To ni telefon za me? Ne? Prav. Kar se različnih oblik tiče. In še druga pomba je povezana s prvom, potrošniki se morajo zavedeti, kakšne pravice imajo. Da pa trgovci ADR schem ne uporabljajo veliko krat. Če bi jih, bi se tudi potrošniki jih zavedali. Samo 30 odstotkov trgovcev se jih zaveda, če pa že poznajo, se jih ne uporabljajo. Zakaj ne? Naj bom nekoliko provokativna, morda ni spodbud za uporabo, kajti če bi imeli spodbudo, če bi vedeli, da potrošnik ne bo šel na sodišče, če bi torej imeli to možnost, da bi potrošnik lahko tvegal če bi šli na sodišče, če ne bo uporabljena schema ADR, bi morda trgovci potem sprejeli te scheme. In še zadnja točka. Um, pomankanje izpolnevanja pogojev podjetij. Nekatere scheme ADR so obvezujoče, nekatere niso. Vendar pa odločitev potem ni obvezujoča za trgovca. Seveda, potem je vse odvisno dobre volje trgovca, vendar nekatera podjetja se seveda zavedajo, da je potrebno izpolnjevati, druga podjetja pa ne. In z vidika potrošnika je to samo zavlačevalna taktika. To pomeni, da greste skozi vas postopek, konec koncev pa ste še vedno izgubili. Tudi to je zelo pomembno. Politiki so torej spostavili sistem, kjer bi morala biti odločitev obvezujoča za trgovca, kar se ADR schem tiče. Nekoliko bolj optimistična sem kot gospod Felvaj, kar se tiče tega, da bi trg urejal reševanje spora. Seveda moramo imeti zelo veliko svobode za scheme ADR, da se organizirajo. Vendar pa, da bi ADR schema lahko bila odobrena, bi morali imeti določene pogoje, ki jih je potrebno izpolniti in spoštovati, da damo potrošniku zaupanje, ki ga potrebuje in ne gre na sodišče. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa, gospa Huens. Hvala lepa, da ste izpostavili te pomembne težave ozaveščanja in komplementarnosti. Potrebujemo seveda tudi sodne postopke, to pa je dodana možnost, ki je prav tako pomembna sama po sebi. Sedaj pa gospod Grek, ki je poslanec v Evropskem parlamentu, član odbora IMCO in pripravil je pomembno poročilo o skupnem trgu za državljane in potrošnike in izpostavili ste vlogo potrošnikov na skupnem trgu in prav tako ste to povezali tudi s težavami glede ADN in glede tega, da zgolj nizek delež državljanov in podjetij uporablja te scheme ADN. Sedaj nas zanima tudi vaše mnenje. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedoča. Moram reči, da se strinjam s komisarjem in ministrom, da je razumevanje državljanov schem ADR po Evropi zmedeno in nizko. Zelo malo državljanov ve, kako pravzaprav postetek potekajo postopki pred organi ADR. In celo ne vedo, da to obstaja žal je tako, da imamo ADR scheme, ki pa niso ustrezno vzpostavljene ali ne delujejo ustrezno in ne nudijo potrošnikom hitro, uspešno, izvensodno reševanje sporov, ki bi ne bilo drago. Koherentni akcijski načrt je potreben. Preveč je uvir, ki izvirajo iz pomankanja informacij razdrobljenega sistema, pomankanja zakonodaje in pomankanja usklajenega postopka. To so vire za državljane, ki želijo razrešiti nekatere spore z ADR mehanizmi. Evropski ADR sistem bi ponudil večjo varnost in samozavest za državljane, predvsem za tiste, ki se vsak dan srečujejo z velikimi težavami v čezmejnem trgovanju. Čeprav korektivna tožba strogo rečeno ni današnja tema, vendar le menim, da je formula za ADR mehanizem takšna, da bi morala temeljiti tudi na mehanizmu skupinske tožbe. Za končni ADR svežen, da bi ga podprli evropski državljani, mora to vsebovati tudi sistem kolektivnih tožb na evropski ravni, kot je to bilo izrečeno v parlamentarni resoluciji maja lani. Prav tako bi ta ADR struktura okrepila obstoječe strukture, še prav posebno EC e omrežje in bi omogočili, da so ta opremljena z dostnimi viri, da lahko uspešno funkcionirajo in da bi zagotovili, da bomo imeli tudi dobro strategijo glede informacij in bomo to tudi posredovali državljanom. In na koncu bi mogoče tudi vključili informacijski sistem skupnega trga v končni svežen ADR. Poleg tega moramo pojasniti tudi to, ali je revidirana schema ADR nekaj, kar bo vključevalo spore, ki so povezane s potrošniki, eh, podjetniškimi transakcijami, pa tudi transakcijami med podjetji v mojem poročilu o skupnem trgu, sem pozval komisijo, da bi oblikovala boljši mehanizem, da bi preverili, kako državljani, podjetja in potrošniki lahko izvajajo svoje pravice, pa tudi, da pozovemo komisijo, da razvije ciljno komunikacijsko strategijo, ki se bo osredotočala na težavo, s katero se potrošniki in MSP srečujejo, še prav posebno v čezmejnih transakcijah in pri izmenjavi bolj učinkovitih informacij. Gospa predsedujoča, zavedam se, da je to občutljivo in kompleksno vprašanje celo v komisiji. Zato bi morali imeti tudi varovalke proti zlorabam. Seveda pa ne moremo čakati še leta in leta in imeti delavnice, posvetovanja, delovne skupine in samo čakamo, da bo komisija posredovala. Zato pozdravljam energijo in osredotočenje komisarja Dalija glede tega vprašanja. In upam, da komisija ne bo zavlačevala z dokončanjem tega doseja in bo pripravila zakonodajni dosje svežen do konca leta 2011. Končna analiza pa tudi kaže, da pravimo politično vodstvo glede ADR-skem komisije in sveta. Tako bi dosegli ustrezen sistem ADR na evropski ravni. Hvala lepa. This, um, Hvala lepa za ta poziv k ukrepanju, kot tudi za pregled težav, s katerimi se MSP in potrošniki in državljani soočajo. Sedaj pa gospod Frizo. Veseli me, da bomo slišali tudi vaša stališča. Gospod Frizon je posrednik v zavarovalniškem sektorju, je tudi član FinNeta. To je omrežje organo ADR v sektorju finančnih storitev. Tako da nas eh, seveda zanimajo vaše izkušnje iz prve roke. In eh, zanima nas, kako deluje FinNet, pa morda bi lahko podali tudi nekaj primerov zgodb o uspehu FinNeta. Prosim. Euh, je vais saisir l'opportunité qui m'est offerte. No. Izkoristil bom priložnost in bom govoril po francosko, ker bo to zame enostavneje in bom tako laže predstavil svoje izkušnje kot posrednik pri reševanju sporov v zavarovalništvu in tudi znotraj mreže Finnet. Naj vam najprej tako nekoliko zgodovinsko prikažem, zakaj gre, potem pa bom dal tudi par primerov. Najprej, zakaj finnet? Potreba, da bi na finančnem področju ustvarili novo ravnovesje po uh, vzpostavitvi notranjega trga, se je pokazala zelo hitro. To je bila pobuda komisije, s pomočjo katere naj bi potrošnikom dali možnost, da se lahko zatečejo k mehanizmu, ki jim bo omogočil hitr dostop do neke oblike pravičnosti. No, splošna ideja je bila pač ta, da bi ustanovili mrežo, ki bi omogočila, da bi brez sodnih postopkov ki so ponavadi dolgi, zapleteni in dragi, omogočila uporabo nekega drugega mehanizma pri razreševanju čezmejnih finančnih sporov. Finnet torej tvorijo različni sistemi ADR, ki so se vzpostavili v državah evropskega gospodarskega prostora in ti so se že uporabljali za reševanje sporov med potrošniki, bankami, zavarovalnicami in drugimi finančnimi institucijami. Finnet torej eh, je želel v začetku potrošnikom omogočiti lažji dostop do eh, načinov za reševanje sporov in predvsem naj bi olajšal stike med potrošniki in kolegi v drugih državah oziroma njihovimi strankami v drugih državah, zato da bi lahko svoje spore rešili čim prej. Torej, najprej trije, tri pet postavke. Prvič, upoštevanje že obstoječih mehanizmov in načinov za reševanje sporov. Torej, tukaj ni šlo za to, da bi usklajevali zakonodajo ali kar, karkoli takega. In drugič, da bi uh, skušali zagotoviti rešitev spora ob upoštevanju čim večji fleksibilnosti te mreže. Tako smo omogočili neformalna srečanja med prostovoljnimi sistemi in danes je že 50 članov mreže iz različnih držav, ki so sprejeli protokol o e, čezmejnih pritožbah, čezmejnih načinih reševanja sporov na finančnem področju. To torej, je mehanizem. Najprej je treba uložiti vlogo in eh, to pri najbližji mm, službi, ki nudi storitev ADR potrošniku. Na to jezik, ki se uporablja, je jezik pogodbe oziroma jezik, ki se uporablja pri transakciji in na to seveda sodelovanje med različnimi ADR-ji, to smo vzpostavili in tudi s, s drugimi organi. Torej, nujno je bilo tukaj zagotoviti zelo visok visok nivo kakovosti za reševanje teh sporov, kar je bistvenega pomena za to, da bi pridobili in tudi ohranili zaupanje potrošnikov v to vrstno mrežo za reševanje sporov. Pri tem smo upoštevali priporočila komisije iz let 1998 in 2001. Upoštevali smo tudi pravila za medijacijo pri reševanju trgovinskih eh, in finančnih sporov. Torej, potrebno je spoštovati obstoječe metode alternativnega reševanja sporov in sicer pri tem je treba Eh, upoštevati v postopku uradno sporočilo o sporu komisiji in to poteka preko mreže FinNet. Torej, pri tem je bistvenega pomena neodvisnost um, varuha potrošnikovih pravic, spoštovanje zakonitosti, um, neodvisnost, svoboda pri izbiri načina reševanja spora, torej raje alternativen način kot sodni, eh, spoštovanje nasprotne stranke, spoštovanje tajnosti in še nekaj bi povedal, v bistvu eh, brezplačna storitev je to. Praktično imamo prost in brezplačen dostop do te vrste reševanja sporov. Sedaj, učinki. Eh, ko je bila mreža ustvarjena leta 2001, se je ukvarjala z manj kot stotimi zadevami, medtem ko jih imamo v zadnjih letih več kot 2000. Vendar pa ta mreža še vedno ni dovolj dobro poznana in to je tudi glavna točka poročila o Finnetu, ki ga je komisija pripravila februarja 2009 in v sklepih je bilo zapisano, da mora komisija spodbuditi in intenzivirati mm, uporabo eh, tega, te mreže. Člani Finneta pa skrbijo za promocijo Finneta na nacionalni ravni in za njegovo povezavo z eh, nacionalnimi organi, pa tudi z mednarodnim organom, v katerem se združujejo varuhi potrošnikovih pravic na svetovni ravni. In na zadnje, Finnet ima svojo spletno stran Evropa, ima večjezično bazo podatkov, v kateri so zbrane vse informacije o različnih sistemih, eh, ki se lahko uporabijo in tudi Eh, različni primiri rešitev sporov so na tej spletni strani dostopni. Vidim, da sem že presegel čas, ki mi je bil odmirjen, tako da mislim, da sem vseeno uspel na kratko predstaviti to, kar sem si zastavil. Hvala. Najlepša hvala, gospod Frizon. Hvala tudi, da ste bolj ali manj upoštevali čas, ki vam je bil odmirjen. Hvala za te informacije o Finnetu in o delovanju te mreže. Sedaj pa dobi besedo gospa Diane Wallis, ki je tudi poslanko Evropskem parlamentu in je članica odbora za pravne zadeve, ki seveda pozna ADR zelo podrobno, tako da nas zanima tudi vaše stališče o ADR. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa komisarju za to, da je oživil to temo, če smem temu tako reči kajti pri pripravi na danes je moja ja, pisarna pregledala poročila in videla sem poročilo že iz leta 2001. Upam, da smo naredili napredek v tem času. Torej, lepogumno. Zdaj, naprej. Poznamo pomen ADR na skupnem trgu. To se mi je znova ponazorilo pred nekaj tedni sistemom Solvit. V Yorkshireu je nek gospod mi pisal in je zapisal, da dobiva pokojnino iz Italije, bi moral, pa je ne dobi. Vse skupaj smo uvedli v sistem Solvit in njegova pokojnina je prispela v dveh tednih, sam pa se je trudil dve leti in pol. Sedaj je seveda velik privrženec Solvita in ADR-a na skupnem trgu. Kako pa lahko podobne sisteme prenesemo na potrošniško področje? In to je tisto, kar skušamo storiti in dobro je videti tudi vse te dokumente, ki jih imamo pred nami, posvetovalne dokumente. Veliko težav pa je, s katerimi se soočamo. Najprej ozaveščanje. Ljudje vedo, kje je sodišče, vedo, kam se obrniti, posodno pomoč, kot je že bilo rečeno, imamo zelo širok spekter sistema ADR in drugih sistemov. Po eni strani je to dobro, po drugi strani, kar se tiče ljudi, tega, ali ljudje vedo, kam se obrniti, pa je to slabo. Tako da moramo najti boljši način za boljše rezultate za državljane. In mislim, da bi tukaj lahko ponudili nekaj kot Evropska unija. Morali bi biti sposobni ponuditi dosleden pristop na črt, kar bi zagotovilo, da bi ljudje resnično dobili pristop do sistema ADR in dobili rezultat. To bi morali spostaviti. Imamo že kodekse obnašanja, memorandum o soglasju med različnimi uradi in organi, vendar pa zdi se, da nas to ni pripeljalo tja, ker bi si želeli biti. Potrebujemo nekaj bolj odločnega, če smem temu tako reči, v prihodnem. Prav tako menim, da ima Beuk prav, ko pravi, da moramo storiti nekaj, da, bo tudi, da bodo tudi podjetja bolj vključena. ADR in dober sistem ADR mora biti smiselen za podjetja. To mora biti podaljšek dobrega podjetniškega obnašanja. Seveda, obstaja razlika med ADR in potrošniškimi službami v podjetju, vendar pa, če imamo neodvisen sistem ADR, mora biti to zmagovita situacija za vse. In na koncu bi tudi prosila komisijo, da naj vzame v obzir tudi poročilo Evropskega parlamenta o Equitable Life krizi, ko so potrošniki utrpeli po vsej EU in uh, bil enak scenarij. Ljudje niso vedeli, kam se naj obrnejo na nacionalnega ombudsmana v drugih državah, v kakšno drugo državo niso vedeli. Takrat smo upali, da bo FinNet lahko združil nekatere razdrobljene dele, vendar pa ljudje niso vedeli. In eh, včasih imamo tudi težavo sredstev za FinNet. ADR ne more biti poceni sistem. Moramo ga ustrezno podpreti sredstvi in tudi Equitable Life scenarij nam je pokazal popolnoma jasno, da če boste zagotovili dostop do pritožb, do sodnih postopkov na skupnem trgu, ne potrebujete samo ADR, temveč mora biti to dodatni sistem k dobremu sistemu, kolektivnih tožb po Evropi, skupinskih tožb po Evropi. Torej, to je dopolnjujoče, to ni izključujoče. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo odločnost pri spremljanju te teme, za vašo vztrajnost. Izpostavili ste kar nekaj zelo pomembnih točk. Težave potrošnikov pri iskanju ADR organov veliko jih je in to je včasih prednost, včasih je pa to tudi izziv, kam usmeriti potrošnika. Prav tako ste izpostavili izziv, da je potrebno vključiti tudi podjetja in jim prikazati prednosti. Sedaj pa še zadnja predstavnica, preden dobijo ljudje v dvorani možnost za vprašanje, to je gospa Pompeji, predstavnica podjetniške strani. Je podpredsednica italijanske unijon kamere, torej državne zbornice, gospodarske zbornice. In zanimajo me vaši vzroki, zakaj samo 9 odstotkov evropske maloprodaje uporablja ADR sistem. Želim slišati vaše razloge, zakaj podjetja le redko uporabljajo sistem ADR. Si, buonasera, mi scuso, già le ho. Ja, dobrodan, in eh, oprostite, če bom govorila po italijansko, ampak poskušala se bom vsaj držati časa, ki ga imam na voljo. Najlepša hvala za povabilo in za možnost, da lahko tu predstavim italijansko izkušnjo in izkušnjo italijanskih trgovinskih zbornic. Te zbornice so javni zavodi in eh, so tudi mediatorji pri sporih med podjetji in med podjetji in potrošniki. Pri tem so seveda neodvisne, tako z vidika mm, izobrazbe in izkušenosti medijatorjev, kot z vidika lastne organiziranosti. E, italijanske zbornice so se združujejo v mrežo in delujejo na homogen način s homogenimi tarifami in upoštevajo homogene kodekse. Imamo pa posebno situacijo v Italiji, ker marca lani je bil sprejet nov zakon, tudi v skladu z Evropsko direktivo iz leta 2008 je medijacija postala obvezna za določena področja, kot so naprimer um, dedovanje, eh, zavarovalne pogodbe in še druge pogodbe, ki zadevajo potrošnike. To pomeni, da je treba poskušati, preden se začne sodni postopek, uporabiti medijacijski postopek in to se lahko stori pri organih, ki so upisani v registru pri Ministrstvu za pravosodje. Torej, v tem kontekstu delujejo italijanske zbornice, 105 jih je, delajo v tej smeri in več kot 60 od obstoječih zbornic je upisanih v ta register. Tako da zbornice opravljajo zelo pomembno vlogo pri medijaciji med podjetji in potrošniki, saj so v teh letih prav zbornice eh, se lotile reševanja eh, velikega števila sporov, več kot 80 tisoč sporov v zadnjih letih letih. Poudariti pa je treba predvsem to, da e, polovico sporov rešijo v manj kot dveh mesecih. In tukaj ne gre samo za manjše spore, ki zadevajo potrošnike, ampak tudi za večje spore, v katere so vključena podjetja. In pri tem je treba izpostaviti tudi to, da gre tukaj za nek prostovolen. E, Eh, način, za katerega se stranke v postopki dogovorita, eh, potem klauzule o medijaciji. Torej, katere so značilnosti take medijacije? Kot prvič, hitrost. Medijacija v Italiji traja v povprečju 60 dni. In če to primerjamo s podatki iz področja civilnega sodstva, V Italiji je to dejansko zelo kratek postopek, saj vsak civilen postopek v Italiji traja ponavadi več kot 1200 dni. Eh, poleg trajanja so tudi stroški zelo nizki, kar je zelo pomembno za podjetja. To predstavlja veliko spodbudo, ker če govorimo iz naše izkušnje, podjetja v Italiji letno za sodne stroške porabijo več kot 3800 evrov in to je zelo visok strošek. Potem je tudi glede diskretnosti eh, ta postopek zelo eh, pomemben, hkrati pa je to zelo prožen postopek, zelo fleksibilen, kjer stranke v bistvu same vodijo svoj spor, vendar jih medijator pri tem spremlja. To veliko pripomore tudi k odnosom med podjetji, da se ti ohranijo, okrepijo in ne uh, samo uh, podrejo. Pogosto govorimo, in to bi želela podariti tudi o uh, spravnem postopku online. Um, trgovinske zbornice v Italiji imajo pomembne izkušnje tudi na tem področju. Čez pet dni bo torej v Italiji začel veljati ta zakon o obveznih medijaciji in to je bilo možno tudi zato, ker so zbornice in tudi združenja, predstavniška združenja, poklicna združenja in strokovna združenja se za to zauzela in so mm, pritisnile na vlado, da to reformo sprejme in da ta reforma postane obvezna pri postopkih za reševanje sporov. Seveda, to pa zato, da bo reševanje sporov tudi bolj učinkovito in da se bo na ta način tudi na kulturni ravni nekaj premaknilo, da bodo vsi glede na to, da je ta postopek obvezen, ta postopek poznali in se k temu postopku zatekali, trga uporabljali tudi za druge vrste sporov. To pomeni, da eh, bo število sporov, ki se rešujejo na eh, ta način, povečalo od 90 tisočev, koliko jih je zdaj, do 600 tisoč. Kakorkoli, treba je povedati, da je treba vsaj poskušati eh, s postopkom medijacije. In tukaj naj povem, da večina sporov, ki, ki se rešujejo preko medijacij, zadevajo storitve z področja telekomunikacij. Poleg tega je pa treba delati tudi na razširjenju in na prepoznavnosti tega postopka in je treba to vključevati tudi v klauzule v pogodbah, ker le na ta način se postopek lahko uh, prepozna. Uh, In pravila. Pravila so tudi zelo pomembna, pravila o uporabi, fiskalna pravila, pa tudi pravila, na podlagi katerih postane odločitev medijatorja zavezujoča. E, to v Italiji imenujemo homologacija zapisnika o medijaciji, če naj se tako izrazim. Hvala. Uh, Hvala lepa za tudi to zelo zanimivo pričanje glede izkušenj v Italiji in da bi ADR moral biti obvezujoč. Hvala lepa vsem govornikom, udeležencem za njihova mnenja. Sedaj pa nas seveda zanima tudi to, kaj menijo drugi mnenja iz dvorane, predstavniki držav članic, potrošnikov, ostali poslanci v Evropskem parlamentu, naprimer. Morda samo še nekaj preden znova predam besedo gospodu Harborju, ki bo vodil ta čas za vprašanja in odgovore. Sredotočali se bomo na trenutne razmere in kar bi bilo namenjeno naslednjemu delu, torej za prihodnost, naj prosim ostane za naslednji del. Hvala lepa. Torej, ta del z vprašanji bom opravil kar sam, predsedoval bom sam ker poznam veliko govornikov. Zahvaliti pa se najprej za želim gospodu Dalju in gospodu Čefalvaju, ki odhajata na pomemben proračunski sestanek. Morate seveda braniti svoj proračun in želim ima veliko uspeha tudi, predvsem kar se tiče dela glede ADR. Hvala lepa za to pobudo in za odrežbo danes. Ha, Zoltan Šefalvaj eh, pa bo še ostal in če se želi odzvati, bo seveda ima to možnost. Tako, spoštovane kolegice in kolegi. Je kdo od eh, poslancev Evropskega parlamenta, mojih kolegov, ki bi želel začeti z razpravo, podati kakšno pripombo? Zelo pa smo seveda veseli tudi, če bi kdo drug iz občinstva želel zastaviti kakšno vprašanje. Aha, tukaj je nekaj javnih besedi. Najprej poslanci, potem pa si bom zapisal tudi druga imena. Ne poznam vseh imen, vse približno pa vem, kdo ste, tako da bom morda poklical številko. Imamo dva udeleženca v zadnji dvorani, ki želite spregovoriti. Približno vem, kdo to so. Najprej poslanci Evropskega parlamenta, potem pa ostali. Nikoli ne pripisujem stvari kot predsedujoči, vendar pa vprašanje ne sme biti daljše kot dve minuti. Tako da To je ta indikativen časovni razpored. Prosim, prvi odreženec. Duvan. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. V tem prvem delu vidim, da se vsi tukaj zauzemajo za varstvo potrošnikov, kar je že um, zelo dobro. Vidim, da v različnih državah članicah obstajajo zelo različni mehanizmi v ta namen. In tretjič, da Eh, je treba v prihodnje, glede na to, da govorimo o prihodnosti tudi, delati na postopkih, ki se bodo med seboj dopolnjevali. Torej, nimamo neke eh, rešitve z velikim R. No, in ko govorimo o kolektivnih pritožbah, je treba <laughs> vedeti, da vsak v to vlaga mm, to, kar želi, vključno s svojimi strahovi in tako dalje. Tako da, imamo v zvezi s tem lahko več vprašanj, kakorkoli pa potrebna je večja preglednost pri sami opredelitvi takih pritožb. In v zvezi s tem bi kot poslanec lahko rekel, da imamo v parlamentu zelo dolgo tradicijo pri iskanju definicij. No, v našem odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov smo uh, prišli do situacije, ko v bistvu vsi prispevajo svoje in um, pri tem bi omenil razne kolektivne tehnike, ki jih poznajo različne države članice in prakse in izkušnje z tega področja pač tukaj združujemo. No, mislim, da postaja trenutek zrel za to, da se bo z globalnega vidika evropska zakonodaja še nekoliko razvila na tem področju in zato mislim, da moramo tukaj drug drugega spodbujati, da bomo storili še kakšen odločilen korak naprej. Zahvaljujem pa se vsem govornikom, da so z nami delili izkušnje o današnji situaciji v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Živan, sedaj pa rapti, mislim, da je naslednji. Naslednja. Hvala, gospod predsednik, za povabilo in hvala vsem govornikom za izredno pomembne podatke, ki so nam jih. Eh, posredovali. Pa nekaj bi želela povedati gospe Pompeji, ki se je upravičila, češ da bo govorila italijansko. Uh, mislim, da eh, lahko rečem, da razumem, da prosi, da lahko govori v italijanščini, ne razumem pa, da se za to opravičuje. Živimo namreč v večjezični Evropi, eh, tukaj nam pomagajo odlični tolmači, da se bolje razumemo in različni jeziki so del naše kulture in naše civilizacije in zato to poudarjam, ker želim povedati, da je zelo pomembno, se tega zavedati tudi pri čezmejnih operacijah. No, mislim, da se bom s tem približala koncu, saj ste mi že na prejšnjih sestankih dali toliko časa za besedo, da sem govorila dovolj za vsa štiri leta skupaj. Ampak mislim, da je tukaj zelo pomembno vprašanje pravice do kolektivne pritožbe. To je res bistveno prednostno vprašanje, ki ga je treba rešiti za to, da zagotovimo zaščito pravic potrošnikov. E, poročilo gospoda Greka je v tem smislu zelo popolno in e, ravno tako zelo podpiram in cenim poročilo, ki ga je pripravila gospod Wallis. Hvala lepa. Seveda bodo tudi naše goste še dobili priložnost, da odgovorijo. Morda pa bi bilo dobro, če bi gospod Frizon povedal kaj o svojih izkušnjah glede vodenja čez evropskega sistema ATR, tudi glede jezikovnega vprašanja. Še kdo od kolegov, ki želijo posredovati? Torej, govorimo o poslancih. Prav. Sedaj imam dva gospoda na mojem seznamu. 153. 153 in 196, neposredno za njim. Se pravi, čujem, da vas kličem po številkah, vendar pa, če nam poveste svoje ime, bomo zelo veseli. Torej, številka 153, prosim. Hvala, gospod predsednik. Sem Mišel Astruk, predstavnik Evropskega združenja medijatorjev na področju energije in želel bi kot medijator skupine ŽDF Suez povedati, kako zelo zanimiva je ta razprava in da sem zelo zadovoljen, da ji lahko prisostujem. Najprej seveda zelo dobro poznamo mm, te neušečnosti, ki jih je omenila Monik Hojens in jasno je, da bomo morali prehoditi še precej poti. Uh, da eh, bomo lahko pripravili dober teren za delo za medijatorje, ki delujejo med podjetji in znotraj podjetij. In sam bi rad povedal, kako kakovostno delo se že več let opravlja na področju energije in sicer na dveh kriterijih. Prvič, roki. Dejansko so smo zmožni odgovoriti potrošniku na njegovo ulogo v roku dveh mesecev in v glavnem nam to uspeva. In drugi zelo pomemben kriterij pa je tudi stopnja zadovoljstva potrošnikov, saj je za nas pomembno da medijator lahko upravlja svojo vlogo. Pri tem je pomembno ravno to, da lahko prisluhnemo potrošnikom in jim na koncu tudi damo prav, če se le da. Uh, Eh, uporabljamo pa različne vrste eh, medijacij na področju energije, seveda v skladu z direktivo za to področje in eh, delamo tudi v sodelovanju z medijatorji iz drugih področji v naši državi in seveda vedno v interesu naših potrošnikov. Hvala lepa za to praktično izkušnjo. Telekomunikacija in energija tukaj poznamo dobre primere. Dobro pa bi bilo, če bi spregovorili tudi o tem, kakšen evropski okvir bi bil dober za vas, da bi premaknili stvari naprej. Sedaj pa številka 196. In še nekdo želi spregovoriti. Številka 85, vendar pa sedaj najprej 196. Se upravičujem zaradi teh številk. Naslednjič bomo pripravili kartice z vašimi imeni. Prosim. Hvala gospod predsednik, sem Federico Fabiano iz organa za jamstvo na področju telekomunikacij, to je neodvisni italijanski organ za elektronske telekomunikacije, ki ima po zakonu nalogo, da ureja in obravnava spore na področju elektronskih telekomunikacij. Um, odgovorili smo na javnem posvetovanju v zvezi s tem zelo podrobno in želel bi vam tukaj na kratko predstaviti naše postopke. Obravnavamo v zadnjih letih 70 tisoč sporov na leto. Večina um, se jih reši z alternativnimi metodami in stopnja uspeha ter dosega sprave pa dosega od 70 do 95 odstotkov primirov, odvisno pač od poti za reševanje sporov, ki jo je potrošnik izbral. Prva možna pot je paritet na spravna, paritetni spravni postopek. Pri tem smo se povezali tudi z zvezami potrošnikov in s predstavniki podjetij, ki imajo iste možnosti za spravni postopek kot tretji udeleženci. Seveda vedno uh, s ciljem, da se spor reši. In v tem postopku je uspeh 95 odstoten. Um, naše združenje je zelo blizu našem, našim državljanom in imamo zelo razširjeno mrežo uh, po državi. Na to imamo tudi spravne postopke pri regionalnih odborih za telekomunikacije, ki so tudi neodvisni organi. V obeh primerjih so um, poskusi za spravo popolnoma brezplačni. Um, Tretji način pa je spravni postopek pri trgovinskih zbornicah, ki ga je že predstavila kolegica Pompeji. Še ena posebnost, ki bi jo izpostavil, je druga stopnja reševanja spora, če je na prvi stopnji reševanje neuspešno, torej je možno iti korak naprej. Tako da se sestavine tega postopka lahko prenesejo tudi na evropsko raven, torej več prostora za neodvisne organe, eh, široko omrežje med državljani na ozemlju, eh, ustvarjanje mrež in pri tem bi lahko sodelovala tudi Evropska komisija, predvsem v primerih čezmejnega reševanja sporov. Pa še nekaj, tudi neko kakovostni znak bi lahko podelili operacijam e-commerce, s katerim bi nakazali, v katero mrežo spadajo subjekti, ki tak znak imajo. Hvala. Hvala lepa. Pustil sem vam nekoliko več časa, ker je to bilo zelo zanimivo. Kar se vaše zadnje točke tiče, lahko svetujem kolegom in prijateljem in povem, da imamo delovno skupino našega odbora IMKO glede digitalnega gospodarstva in to vodi kolega Alias. In to vključuje predvsem zadovoljstvo potrošnikov in znake kakovosti. Tako da mislim, da je vaša izkušnja zelo dobrodošla. Hvala lepa. Govornik in tudi profesorica Terin bodo bila besedo kasneje. Moral bi pozdraviti že prej, vendar pa sedaj pozdravim Jacqueline Miner, ki je direktorica za potrošniške zadeve DG Sanko. Ona bo odgovarjala na težavna vprašanja nekoliko kasneje. Sedaj pa številka 85, prosim. Uh, my name is, uh, uh, Hvala lepa. Hubert von Bremen sem in predstavljam Federacijo nizozemske industrije od eh, malih MSP-ov do multinacionalk na nizozemskem. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, da prvič or, najprej je organiziral ta sestanek in komisiji za dokument, na katerega smo se ravno kar tudi odzvali kot mnogo drugih v tej dvorani. Ne bom govoril o nizozemskem adersistemu, ker bo o tem govoril moj kolega kasneje. Moje vprašanje pa bo zadevalo nekaj delov posvetovalnega dokumenta. V tem dokumentu je kar nekaj mest, kjer govorijo o odstotkih. Naj omenim tri kratke odstavke. Naprimer, zapisano je 40 odstotkov, malo prodaje ne pozna ADR. In drugi primer, odstavek 20, zelo nizki odstotki so trgovcev na drobno, ki uporabljajo ADR. In potem še 28. odstavek, kjer je zapisano, da samo 62 odstotkov ADR je odprtih za tuje potrošnike. Moje vprašanje pa je, kako dobimo te odstotke? Po mojem mnenju, 62-40 odstotkov, to bi lahko bilo zelo dobro ali pa tudi zelo slabo. Torej, kakšni so kriteriji v podjetništvu? Moramo imeti realistične cilje in moramo vedeti, kako investirati, da bomo prišli do tja, kamor želimo. Torej, kako bomo dobili realistične cilje? Hvala lepa. So Dobro, zelo dobro, da ste začeli zastavljati težavne vprašanja skupini strokovnjakov. Nisem uh, zelo dobro seznanjen z vsemi številkami, vendar da se zahvalim Benediktu Fedišvilu za eh, delovanje v okviru Evropskega odbora za potrošnike. Zelo smo zadovoljni, da ste tukaj danes med nami. Prepričani smo, da bo vaš odbor pripravil tudi poročilo o tej razpravi in sedaj vam predajem besedo. Hvala lepo, sem Benedita Fidespil, ne govorim v imenu Evropskega ekonomskega in socialnega eh, odbora, temveč v imenu Danskega sveta potrošnikov in naj se najprej zahvalim eh, generalnemu direktoratu Sanko, da je eh, pripravil razpravo na to zelo pomembno temo. Zelo pomembno je, da imajo potrošniki zaupanje eh, v enotnem trgu, kaj tem pomankanje ustreznega sistema pritožb je eh, bilo ovirajoče. Naj povem, da obstaja cela vrsta alternativnega reševanja sporov. To je vse tisto, kar se dogaja zunaj sodišča. So tudi sistemi ADR, za katero ni vredno posredovati jih potrošnikom. Na drugi strani so pa določeni sistemi, ki delujejo samo v okviru določenih držav in eh, sama delam na navodilih za nekatere vzhodnoevropske države in včasih slišim uprave, da jim ni treba slediti navodilom komisije, ker so to le navodila. In zato bi želela zaprositi EU, da bi storila nekaj in pripravila nekaj, kar je strože kot samo navedilo. Da ne bi prišlo do takšnega utemeljevanja, prihajam iz države, kjer ADR zelo dobro deluje kot sistem za reševanje pritožb, sistem, ki deluje že 35, stopin, eh, 35 let. In eh, ta sistem pokriva vsa področja obdelave pritožb in eh, danski svet potrošnikov sodeluje s eh, podjetji in eh, ponudniki storitev in to dobro funkcionira. Imamo eh, potrošnike na eni strani, na drugi podjetja in na sredi sodnike. In potrošniki dejansko zaupajo takšnemu, takšnem sistemu in zato bi predlagala, da si ogledate nekaj obstoječih sistemov, ki dobro delujejo in ki uživajo zaupanje pri potrošnike. Hvala lepa, Benedik, za ta eh, praktični vidik. Naj eh, povdarim, da s veseljem pričakujemo nastop danskega predsedstva. Predhodno bomo imeli še polsko predsedstvo in eh, najbrž v zvezi s tem nam bo komisija posredovala. Eh, nekaj zamisli o tem, kako bo delovalo dansko predsedstvo, verjamem, da bo zelo dobro. Sedaj pa gostujoči govorniki, ne, še imamo udeležence, ki bi želeli povedati svoje opombe, dve manjše intervencije in potem se bomo povrnili na panel strokovnjakov. Sem Consumer Kathleen sem iz konfederacije eh, potrošnikov iz Španije. Razlog, zakaj sem želela spregovoriti, je ta, da obstajajo določeni sistemi, ki delujejo, vendar so tudi drugi, ki imajo veliko problemov. Imamo določene sisteme, ki delujejo samodelno kot prvo, zaradi tega, ker je, so odločitve zavezujoče in eh, če se ne uresničujejo, lahko stranke privedejo do sodišča in na drugi strani gre za prostovoljni sistem in ni nujno, da se podjetja želijo tega udrežiti. Če bi sistemi bili obvezni, potem ne bi bilo problemov. Poleg tega vsak sistem mora biti dobro financiran in obvezen. In kot smo že imenili, nekateri sistemi, ki jih imamo v. Španiji za bančništvo in zavarovalništvo ne delujejo, kaj ti medijatori so tudi sami del tega sistema in te, to ne bi imenovala sistem medijacije. Hvala lepa. Oprostite, ker vas eh, nisem videl, za vam je sonce. Imam eno opravičilo še. Eh, ena eh, gospa želi besedo. Da. Brita Kogelmesen, sem predsednica švedskega nacionalnega odbora za spore potrošnikov in sedaj bom nadaljevala v švedščini. Ja. Hvala lepa. Na švedskem imamo tudi sistem, ki obstaja že dolgo že 68. leta smo začeli s tem. 21 sodnikov nas je, samo sem ena izmed njih, ki uporablja ta sistem. Prek 10 tisoč sporov se reši na leto. In pomembno in zanimivo je slišati, kako so urejeni drugi sistemi. Zelo veliko je različnih sistemov po različnih državah gospod Frizon in gospa Pompej sta upozorila na to, da je pomembno zagotoviti zaupanje. Tega na švedskem ni. Podjetje se toži javno. In veliko podjetij, to sem tukaj slišala, se odloči, da tega sistema ne bo uporabilo. Pot, na švedskem pa se odloča potrošnik, ali bo koga tožil ali ne. In rada bi dajala tudi, da imamo na švedskem že zelo dolgo skupinske tožbe. Samo potrošniški ombudsman lahko uporablja ta sistem zaenkrat vendar pa bomo to spremenili. Prejšnji ponedeljek smo sprejeli sklep glede skupinske tožbe, glede ogrevanja nadaljavo, da je bila naročnina protizakonito povišana in sedaj morajo plačati potrošnikom vrniti sredstva, torej tistim, ki so imeli pogodbe. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj povem, da tudi ombudsman je švedski termin in se sedaj zaradi očitnih razlogov široko uporablja. Monika Goenc, Francis Frizon in ostali, prosim, ali bi se lahko nakratko odzvali in tudi eh, Jackie, če vi želite karkoli prispevati. Uh, in eh, imamo še četrt ure do odmora. Na kratko naj povem nekaj o ombudsmanu. To je termin, ki ima velik pomen v okviru skandinavskega modela in se uporablja morda na drugačen način kot v drugih eh, evropskih državah. In eh, ombudsman je povezan z določenimi pooblastili v okviru sistema ADR. Naj poudarim, da obstaja potreba po komplementarnosti in eh, veliko je še treba postoriti na različnih področjih, eh, tudi ko gre tako za sodni pravni postopek kot zunaj sodne eh, pravne pomoči in nadomestila in eh, hvala tudi za analize strani komisije in sedaj pričakujemo tudi njihove predloge zelo nestrpno. Eh, gospod Frisom. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali ponovno besedo. Rad bi se odzval na dve točki iz razprave, ki se je razvila. Prvi zadeva čim boljše poznavanje obstoja sistema ADR s strani javnosti in mislim, da gre tukaj za odgovornost vseh, tako strokovnjakov kot javnih organov, kot e, potrošniških organizacij. To je najboljši način za razširjanje, za mm, osveščanje in za uvedbo sistemov ADR tam, kjer ne obstajajo, sloni na močni politični volji in to tako na nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije. Naj to podkrepim z dokazom, da v številnih državah in tukaj lahko podam še francosko izkušnjo, obstajajo zahteve oziroma obveznosti za strokovno osebje, da ob sklepanju pogodb, torej zavarovalniških pogodb oziroma pogodb o sklenitvi, o odprtju bančnih računov, informirajo stranke tudi o obstoju mehanizma ADR za eh, reševanje sporov. To eh, ni preprosto, gotovo ni dovolj, ampak na vsak način je to gotovo pomemben korak naprej. In eh, kar zadeva kolektivno reševanje sporov, bi želel tukaj vse pozvati naj se eh, Eh, z vsemi močmi lotimo tega, brez oklevanja, da eh, se ustvarijo vse možne poti, po katerih bo reševanje, alternativno reševanje sporov, privilegiran sistem za reševanje sporov. Gospa Pompeji, izvolite. Da, kar zadeva to vprašanje. Um, tajnosti, za vplivosti, diskretnosti, še zlasti za podjetja, je to izredno pomemben element, saj se s tem eh, lahko zagotovi, da bo več podjetij poseglo po medijaciji. Namreč, eh, če se jim zagotovi zaupno obravnavo, potem bojo morda laže posegli po teh sredstvih, ker se ne bodo več bali, da bi bilo njihovo ime morda omadeževano. In eh, še drugo vprašanje, zakaj se podjetja oziroma družbe ne poslužujejo tega inštrumenta? Ne poslužujejo se ga zato, ker ga ne poznajo, vsaj to smo mi občutili pri našem delu. In zato je treba veliko vlagati tudi v samo kulturo, ne samo tako, da postane ta mehanizem obvezen, ampak tudi tako, da se o tem obvešča, da se sporoča in mi znotraj naših zbornic smo zelo veliko vlagali prav v to v zadnjih letih, torej v to, da našim podjetjem sporočamo, jih seznanjamo, jim razlagamo, zakaj sploh gre, katere so prednosti, ko, koga imajo kot sogovornika v trgovinskih zbornicah, kdo so medijatori in tako naprej. To je nekaj zelo pomembnega. In še zadnje vprašanje Združenja potrošnikov oziroma Zveze potrošnikov, kar je omenil tudi kolega z področja telekomunikacij. To je zelo pomembna izkušnja, ki jo imamo v Evropi, ampak mislim, da je to pomembno tudi na evropski ravni. Torej, v naši državi je bilo to so bile zveze potrošnikov prve, ki so se začele ukvarjati in ki so bile uspešne pri medijaciji in zato je treba njihovo vlogo pri tem posebej vrednotiti. Evelin, ali ste morda tudi vi želeli kaj dogodati kot eh, moderatorka te seje? Rada bi se zahvalila vsem govornikom za zelo dragocene prispevke. Gre za velike razlike med eh, državami članicami. Gre za načine delovanja različnih sistemov. Vse, pri vseh teh eh, različnih sistemih eh, smo izvedli določene študije v okviru evropskih inštitucij in ugotovili prednosti in slabosti, to pa lahko uporabimo kot korak naprej. Pomembno je, da ohranimo prožnost, kot je bilo že povdarjeno. Obstajajo tudi vprašanja, ki bi jih veljalo nenehno zastavljati, recimo pomankanje ozaveščenosti ali pa vprašanja, kjer se mnenja razlikujejo, vprašanja zaupnosti, e, tudi imenovanje podjetij, e, ki so e, zagrešila prekršek, kot na Danskem. Vsekakor obstaja potreba po ukrepanju na evropski ravni. In eh, sedaj Jackie Miner bo dobila besedo, morda bo sedaj predstavila, eh, kaj eh, meni o vsebini naslednje seje. Sedaj pa bi se želel zahvaliti Zoltanu Cefalvaju in mu predal besedo. Hvala lepa in tudi zahvaljujem se za možnost, da sem prisluhnil celi vrsti različnih schem in sistemov, ki jih imamo na voljo menim, da je zelo pomembno ustvariti naklonjene pogoje za potrošnike in ustrezne okvire. Menim, da je to zelo potrebno, če želimo pripraviti takšne pogoje, ki so naklonjeni potrošnikom. Sedaj pa nekaj misli, za katere menim, da so ključnega pomena. Prvo je poglabljanje zaveščenosti v zvezi s schemo ADR. Govorniki so se eh, v tem zvezi tudi pritoževali in mi bi morali narediti veliko več, kot samo informirati ljudi o tej možnosti. Potrebujemo bolj sistematičen pristop naprimer nekakšno oglaševanje. Drugo, kar je tudi ključnega pomena, je zagotoviti kakovost pri tem alternativnem reševanju sporov, kajti slišali smo o velikih razlikah za potrošnika in tudi za trgovce in ponudnike storitev je pomembno dejstvo, da je ADR kakovostna schema. In eh, zato moramo imeti eh, tudi, ne glede na to, eh, da potrebujemo finančna sredstva za ADR, potrebujemo dobro storitev. In še zadnji stavek, naj pritegnem vašo pozornost k eni misli, sem eh, tudi minister za gospodarstvo, naj se osredotočimo ne samo na potrošnikih, temveč tudi ponudnikih storitev, tistih, ki proizvajajo te produkte. Oglejmo se obe strani. Dober sistem ADR mora biti uprit obema strankama. Vem, da se tukaj osredotočate na zaščiti potrošnikov, to je dobro, vendar bi vas želel zaprositi, da se osredotočate na obeh stranih. Kaj ti eh, takšna dobra zamisel je lahko vzaj, vzajemno korist? Hvala. Gospe in gospodje, menim, da smo imeli zelo Eh, plodno in eh, dobro prvo sejo. Hvala za vaše prispevke. Kmalo bomo imeli odmor za kavo. Naj povem, da John Daly kot generalni direktor za zdravje in potrošnike nam je zagotovil tudi nekaj hrane. Navadno na naših eh, odmorih popovdan nimamo takšne možnosti. In eh, gospa Majnor bo moderirala naslednjo sejo in eh, želila, želil bi sedaj, da se zahvalite z ploskanjem predhodnim govornikom. Hvala. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Hvala lepa, ker ste prišli pravočasno nazaj in uh, še vedno lahko vzamete seboj uh, pomarančo ali jabolko, da vas spomni na ta velik dogodek. Sedaj bi želel dati besedo Jackie Miner, ki je direktorica eh, v DGSanko za eh, zadeve potrošnikov. In eh, tudi sledili bomo času za govor. Hvala lepa, predsedujoči. Že spet naj povem, da bi se tudi sama želela zahvaliti parlamentu za organizacijo tega vrha. Zelo smo navdušeni, nad odzivom z vaše strani in tudi nad potekom posvetovanj. Zadnjič smo dobili 200 odgovorov. Prav tako so mi povedali, da eh, jutri v tem času popovdan pričakujemo že 400 odgovorov, kakorkoli pričakujemo jih še veliko. Namen eh, te druge seje je pogledati pot naprej, po kateri naj bi šla ADR. Že je bila pripravljena scena za to razpravo odlično in nekaj, kar se je zelo dobro izkazalo iz bogatih intervencij in dobro podkovanih govornikov je velika raznolikost na področju rešitev, ki jih ponuja sistem ADR, tako podjetjem kot potrošnikom. In eh, eden največjih izzivov, s katerimi se bomo srečevali na tem področju, je to, da ohranimo vse tisto dobro, kar je že bilo doseženo in kar deluje. In eh, kar eh, dobro deluje, naj tudi ostane. Menim in se tudi strinjam s nekaterimi intervencijami, Eh, kjer je bilo povedano, da eh, kakorkoli že nekaj temeljnih načel, temeljnih meril moramo pripraviti zato, da se po teh kriterijih vede schema ADR. Poleg tega je nekaj zelo težavnih vprašanj, ki so se nakazale iz predhodne razprave in sicer ali naj bi Pripadnost takšni schemi bila prostovoljna ali naj bi prijave bile obvezne ali odločitve v okviru sistema ADR so zavezujoče in kako lahko dvignemo ozaveščenost ne samo med potrošniki, temveč tudi med eh, trgovci nadrobno. In eh, morda na tem področju se lahko izkaže, da je jezik problem v čezmejnem njih sporih. In še eden od problemov, ki se ni nakazal v razpravi, so eh, določene eh, specifične značilnosti internetnega reševanja sporov. To so tiste vprašanja, za katera menimo, da bomo v naslednji uri in pol dobili odgovore. Imamo celo vrsto zelo znanih govornikov. Najprej bi želela dati besedo Sandri Karniete, poslanki Evropskega parlamenta in tudi poslanki odbora IMKO, ki je tudi avtorica zelo pomembnega mnenja o strateškem upravljanju v okviru enotnega trga. Imate besedo. Hvala, predsedujoča. Dragi kolegi, spoštovani udeleženci današnje konference, danes je naš odbor podprl tri poročila v zvezi z eh, zakonom o enotnem trgu. Imela sem zelo pomembno ulogo pri tem partnerstvu. Imeli smo dobre razprave v zvezi s predlogi, ki jih je podala komisija in eno prioriteto so podprle vse politične skupine. E, tukaj govorim o alternativnem reševanju sporov, e, kar je sedaj vključeno med prvih pet prioritet pri ukrepanju na področju enotnega trga in na področju strateškega upravljanja z enotnim trgom. E, kar zadeva predloge v okviru ADR letos, treba je povdariti pomembnost hitrega sprejemanja odločitev. Še nekaj značilnosti bi želela povdariti. Menimo, da je hitro in učinkovito izven sodno reševanje sporov mora biti zagotovljeno tako podjetjem kot potrošnikom. Zakaj? Podjet za podjetja. Manjša podjetja, še posebej, se večkrat znajdejo v podobnem položaju vizavi velikih eh, ponudnikov storitev in proizvodov, tako kot potrošniki. Zaradi tega eh, naj bi ta schema bila dostopna tudi za manjša podjetja. Evropski Okvir ADR vključuje tako nacionalne kot čezmejne spore, tako kot ste, gospa predsedujoča, že omenili. Takšen okvir naj bi dejansko vključeval eh, segmente, razvijajoče se segmente, možnosti za nakupe preko interneta. In tudi podjetja bi morala informirati potrošnike, če so del ali pa takrat, ko niso del schem ADR. Eden od učinkovitih načinov dostopnosti ADR so različne podatkovne baze na internetu, kjer lahko vsak potrošnik preveri, ali je določeno podjetje del sistema ADR, kakšen je ta mehanizem in eh, kakšne pravile tam delujejo. In zato z veseljem pričakujemo predloge komisije v zvezi z ADR in tudi eh, gladko sprejemanje odločitev tudi znotraj te hiše. Hvala, predsedujoča, in tudi hvala, da ste bili tako um, konkretni in pokrili celo vrsto vprašanj. Naslednji je gospod Lojk Armon, ki je generalni direktor eh, gibanja za razvoj eh, potrošnikov v Franciji, aktivno sodeluje v okviru Medefa, gre za francosko eh, federacijo industrijskih podjetij in tudi za mediacijo ali ADR. Spregovoril bo o francoskih izkušnjah in tudi o udeležbi francoskih podjetij pri vzpostavljanju ADR v Franciji. Hvala, gospa Majner. Eh, lep popovden, gospe in gospodje. Gre za zelo resno vprašanje za francoske organizacije in podjetja. Naj povem, da najboljši način, kako prepričati tako ponudnike storitev kot potrošnike, da se zanesejo za medijacijo, če ne najdejo drugih rešitev, je z objavljanjem prednosti in koristi medijacije. Ne bom ponavljal, kar je bilo že povedano. Prvo, kar je prednost, je hitrost dva meseca na mesto leta, leta sodnih razprav, nobenih stroškov za potrošnika, tudi zaupnost za potrošnika, tudi ko gre za izmenjavo informacij. Udeliš pa neutralne tretje strani in medijacija omogoča obema stranima dostop do enake pravne informacije in eh, od 70 do 90 odstotkov vseh primirov se reši na ta način. Ne omenjamo tega pogosto, vendar treba je povdariti, da ta proces zagotavlja pravično rešitev. Medtem, eh, ko eh, včasih uveljavljanje pravnih določb je, ni naklonjeno vedno potrošnikom. Medijacija tudi omogoča zaščito podjetij in tudi ne nazadnje svobodna izbira. Proces medijacije omogoča potrošnikom, da se umaknejo v katerem koli trenutku in se obrnejo na sodišče, če menijo, da je to za njih um, ustrezno. Medijacija ne zamenjuje sodnega postopka, medijacija samo naredi sodni postopek za nenujnega. Zakaj želimo uvesti ADR v Franciji? Zato, ker menimo, da tako podjetja kot potrošniki imajo skupne interese. In eh, MEDEF eh, z udeležbo potrošnikov eh, želi vzpodbuditi zaupanje v podjetja, kar je tudi ključno za, pri konkurenčnosti. Osredotočamo se na treh vrstah pobud kot prvo želimo izboljšati informiranost potrošnikov v zvezi z sedanjim sistemom ADR, želimo ponuditi potrošnikom garancije v zvezi s kakovostjo medijacije in želimo tudi razširiti to ponudbo medijacije. Sedaj pa bolj konkretno, kaj delamo. Menimo, da je za boljšo informacijo eh, potrošnikov in podjetij menimo, da vsi akteri imajo svojo vlogo, ki jo morajo odigrati. Medef je eh, leta 2009 objavil praktični vodič o medijaciji in tem konceptu, zato da bi eh, pokazal možnosti za izvensodno reševanje sporov na področju trgovine. Drugo, želimo izmenjati mnenje o najboljših praksah, o obstoječih mehanizmih. In Medev je tudi pripravil mednarodni portal, ki je namenjen eh, posredovanju informacij o ADR. Menimo, da tudi vladni organi morajo odigrati svojo ulogo, bodi si na nacionalni ali na evropski ravni v Franciji nacionalni svet je sprejel enoglasno v okviru tudi organov za potrošnike medijacijo kot obliko ADR. In tudi francoska vlada je januar je 2011 vzpostavila delovanje Komisije za medijacijo. Tudi Afinet naj bi odigral pomembno vlogo pri informiranju potrošnikov. In še ne na zadnje, je potrebno bolje oglaševati eh, to temo in tudi odločitve Evropske komisije, zato da bi lahko evropski potrošniki imeli dostop do teh informacij. Za potrošnike smo tudi sprejeli načela za učinkovito in nepristransko medijacijo, zasnovano na odločitvi nacionalnega eh, sveta iz leta 2007. Kar pa zadeva nepristranskost, kar je tudi zelo pomembno, menimo, da naj tukaj ne bi mešali neodvisnosti in nepristranskosti. Nepristranskost pomeni neodvisnost duha in razmišljanja. E, Medijator mora poročati predsedujoči o poteku raziskave in e, tudi povezavo z rezultati procesa medijacije in tudi mora poročati o možnem konfliktu interesov. E, te, ta navodila je Medef eh, objavil septembra 2010. Zato, da bi poglob, razširili to ponudbo, naj na kratko povem, da delamo na področju industrije. In določeni drugi sektori so tudi pokriti za DRF. To so bančništvo, pošte, energetika, finančni trgi, transport in ta sistem medijacije razvijamo na področju gradbeništva, oskrbe z vodo, na področju energije to že imamo in eh, eh, tudi koncesije podeljujemo. Želeli bi dopolniti eh, ta sistem z eh, geografsko mrežo, eh, zato da bi lahko pokrivali tudi takšne situacije, kjer mala in srednja podjetja in še posebej mala in srednja podjetja iz te regije bi imela dostop do sistema medijacije. Hvala lepa. Menim, da to, kar ste na zadnje povedali, je zelo zanimivo. In sicer načine, kako je Medev eh, uspel eh, posredovati informacije o medijaciji podjetjem, trgovskim podjetjem in potrošnikom. Pa še no, vino, nekaj novega. In sicer, da že ste zajeli manjša podjetja, ki niso del osrednjega sistema. In eh, na ta način, eh, kjer obstaja velika razlika, kjer na eni strani imamo eh, velike energetske transportne sisteme, To so v glavnem sistemi, ki so zelo strogo regulirani in potem na drugi strani eh, sektor trgovine na drobno, ker imamo veliko malih in srednjih podjetij in tudi manj regulative in kjer prevladuje ADR in eh, je eh, v prvem sektorju bolj eh, razširjen, ni tako v drugem in tretjem. In eh, naslednji govornik je tudi poslanec Evropskega parlamenta, je namestnik predsedujočega odbora za eh, pravne zadeve, gospod eh, Rafael Baldasare. Hvala, predsedujoča. Prednosti izven sodnega reševanja sporov so številne. Imajo pozitivne učinke, to pomeni, da zmanjšujejo število sodnih sporov, ki so v nekaterih državah kot v moji dosegli že patološko raven, hkrati pa omogočajo hitro rešitev in poceni rešitev. Kljub temu pa je poznavanje teh sistemov trenutno še zelo omejeno. In to pomeni, da je potrebno, da se bodo povsem, da se potrošniki še vedno zatekajo k sodnim postopkom in zato bi morali spodbuditi poznavanje teh postopkov med podjetji in uporabniki. In s tem namenom lahko zveze potrošnikov in zveze podjetij k temu veliko prispevajo. Glede potrošnikov. European Consumer Centers Network bi lahko bil uporabljen kot platforma za izmenjavo dobrih prav, praks. Ta network, ta mreža bi lahko delovala tudi kot neka zbirka, banka podatkov o um, ADR postopkih, pa tudi zato bi lahko bila koristna, da bi preprečila morebitne jezikovne in druge ovire. Uh, Poleg tega pa je učinkovitost izvensodnega reševanja sporov povezana tudi z delovanjem sodnih sistemov. Samo učinkovit sodni sistem lahko omogoči razrešitev spora v razumnih rokih. In eh, to tako, da stranke v postopku odvrne od tega, da. Eh, se poslužijo sodnih postopkov in jim tako omogoči hitrejšo rešitev spora. V tem kontekstu samo neki arbitri oziroma medijatorji, ki so dobro pripravljeni, lahko zagotovijo uspeh postopka. Zato je potrebno določiti eh, jasne zahteve za tiste, ki naj bi to delo opravljali in hkrati je treba spodbuditi mm, to željo po napotitvi strank k to vrstnemu reševanju sporov. To bi torej lahko upošteval že sodnik pri reševanju spora in če bi se ta seveda na to reševal še po sodni poti. In še nekaj je treba dodati. Sistemi ADR, če spadajo v nek koherenten pravni okvir, lahko predstavljajo neko dodatno in alternativno možnost za tožbe za kolektivno očkodninsko eh, odgovornost. Še zlasti v državah, ki so nedavno v Evropi začele politično razpravo o tem, ali je to primerno ali ne. V tem smislu je morda lahko koristno, da pogledamo nekoliko dlje od teh klasičnih sistemov in si zamislimo eh, in tako omogočimo prijateljsko reševanje sporov med stranmi. Paritetni model reševanja sporov je lahko primirna možnost, pri kateri ne bi bili vključeni eh, vključene tretje stranke. Ta naj bi temeljila na, dogovor, na dogovoru med zvezami potrošnikov in podjetji, ki se seveda zavezujejo, da bodo spoštovali resolucijo komisije in to gotovo lahko prinese k reševanju sporov še dodatne prednosti. Za učinkovito reševanje sporov je seveda kolektivnih sporov, je pomembno to, da se pač eh, uloži istočasno veliko število podobnih pritožb. Potrošnik, ki ga predstavlja neka zveza potrošnikov, v taki situaciji ne bi bil v asimetričnem položaju in pogosto podrejenem položaju, kakršnem se znajde, kadar se uh, Eh, je v sporu z velikimi podjetji. In ne nazadnje, ti sistemi za eh, izvensodno reševanje sporov so bistvenega pomena tudi za razvoj elektronskega trgovanja. Vemo, da kazalniki zaenkrat kažejo zelo niž, nizke številke za elektronsko trgovanje preko eh, meja. Samo 7 odstotkov je čezmejnih izmenjav, ki potekajo na tak način. In zato so ti postopki potrebni za zagotavljanje hitrih, poceni postopkov in enostavnejših odnosov med potrošnikom in podjetjem je bistvenega pomena za dober rezultat v odnosih in za spoštovanje pogodbe. Pogosto je tudi telematski internetni dostop izredno pomemben, saj ta bistveno olajša dostop potrošnika do podjetja, tudi v primeru reševanja sporov. In zato je pri tem treba pomisliti tudi še na druge ukrepe za reševanje sporov, o katerih razpravljamo znotraj parlamenta in ki so vsi usmerjeni k zaščiti potrošnika na mednarodni ravni. Tudi v skladu z direktivo o zaščiti potrošnikov pa je potrebno ustvariti nek skupni inštrument, ki bo zagotavljal eh, pravilno upoštevanje pogodbenega prava v Evropi. Hvala lepa. Zelo zanimivo je to, kar ste povedali. Nekaj pripomp. Najprej razmerje med A, D, R in eh, sodnimi postopki. Seveda, gotovo obstaja povezava med A, D, R in in eh, skupinskimi tožbami, pa ta pa tudi tehnična povezava, kakšen je vpliv notranjega reševanja sporov glede predpisanih časov, rokov naprimer, ali to ustavi zakonno predpisane roke za tožbe pred sodiščem in potem seveda tudi Evropski potrošniški centri, to je pomembna vloga. In to je dober uvod, kajti naslednji govornik je Peter Foknudsen, ki je direktor Danskega potrošniškega centra, ki ga sofinancira Evropska komisija in države članice in podpirajo in svetujejo potrošnikom pri čezmejnih transakcijah. Tako informacije pred transakcijami, pa tudi potem, če gre kaj narobe. Upam, da bo torej govoril praktično glede na težave, ki se pojavljajo v čezmejnem reševanju sporov. Prosim. Hvala lepa. Seveda, zanima me čezmejno reševanje sporov, ker sem predsednik enega od potrošniških centrov, direktor enega od potrošniških centrov naše omreže, ima veliko izkušenj pri čezmejnih pritožbah. Samo leta 2010 smo dobili okrog 32 tisoč pritožb in 60 odstotkov je bilo povezanih eh, z gospodarstvom. Veliko jih je bilo obdelanih strani nacionalnih eh, središč, pri nekaterih primerjih pa so potem morali prositi tudi drugo središče v državi trgovcev, da so reševali spore. In približno polovico je bilo potem tudi takih, da smo pomagali razreševati mi. Okrog 30 odstotkov primerov je zadevalo težave s proizvodom samim, da ni bilo odobljeno to, kar je bilo naročeno, ali da je bil proizvod efekten. In potem tudi, naprimer, nedobava. Naročite proizvod, plačate s kreditno kartico, bančni transfer in potem po proizvoda ne dobite. To je enostavna težava, ki bi jo najenostavno razrešili, vendar pa veliko potrošnikov ima veliko težav s tem. Še slabše kupite koncertno stopnico za koncert v drugi državi, plačate za to, potem kupite tudi vozovnico za letalo, rezervirate hotel, nikoli pa ne dobite te koncertne stopnice in torej ne dobite tega, za kar ste plačali, pa tudi sami ste potem imeli še dodatne stroške, ki jih morda tudi ne boste dobili povrnjenih. Na srečo pri nas v centrih lahko rešimo veliko teh pritožb, približno polovico primerov, kar je zelo dobro, ker pač nimamo kakšnih obvezujočih pristojnosti. Seveda pa obstaja druga polovica, ki je ne moramo razrešiti, predvsem zaradi pomankanja odrežbe trgovcev. Kar se tiče te druge polovice primerov, so potrošniki izpostavljeni tem postopkom in so postavljeni mm, prepuščeni sami sebi. Kar pa se tiče čezmejnih pritožb, pa je okrog 95 odstotkov pritožb takih, da jih ne moremo prenesti na določeno ADR schemo, samo 5 odstotkov jih eh, pa lahko prenesemo. Če si ogledamo dve državi, glede katerih se najbolj pritožujejo, to sta Nemčija in Združeno kraljestvo, so kolegi lahko prenesli samo 40 primerov leta 2007 in 2008. To ni 40 odstotkov, to je 40 primerov v dveh letih. Torej obstaja velik razkorak. In če potrošnik vidi, da nekdo ne zmore razrešiti težav, potem to pove naprej. In zato ni čudno, da se potrošniki ne odločajo za čezmene nakupe. E-trgovina bi naj naredila skupni trg realnost za potrošnike. In to bi bil dober začetek, če želimo razviti čez mejne A, D, R. Če lahko kupujejo, prek spleta bi naj ADR scheme tudi bile internetne. Potem pa obstaja seveda tudi veliko težav, naprimer jeziki, v kateri lahko podajo tožbo, izbira pravnega sistema, veliko je različnih modelov in da se upravljajo tudi študije glede možnosti, da bi imeli en določen tip ADR za določene tipe pritožb. Prav tako imamo delovno skupino glede razvoja evropskega, pa celo globalnega ADR. In potem so zasebne organizacije in vlada podale pobudo, da bi tudi imeli svoje ADR. Veliko se dogaja. Če pa bi imeli ADR za čezmejne pritožbe, bi bila prednost ta, da bi potrošniki imeli možnost, da se njihove pritožbe rešijo. Te možnosti danes ni. In 50 do 60 odstotkom potrošnikom, ki še niso kupovali čezmejno internetno, bi lahko povedali, kaj naj storijo v primeru težav, da se lahko kam, da se lahko kam zatečejo, če imajo težave. Poleg tega bi veliko potrošnikov se ne zadostilo s tem, kar ponujajo trgovci, kot je to danes, in potem bi potrošniki dejansko morda dobili to, do česa so upravičeni, glede na vsa pravila v EU. Zato bi bila ADR čezmejna schema za potrošnike zelo pomembna. To bi pomenilo zelo veliko za splošno zaščito potrošnikov in za zaupanje na področju čezmejnega trgovanja. Bolje bi to bilo kot veliko pravil, ki jih imamo danes. Brez možnosti zanje pravil, pravila niso vredna nič. In še zadnja stvar. Potrebno pa je narediti udeležbo obvezojoče za trgovca ali vsaj narediti to, da bi se ADR lahko lotil določene pritožbe, ne glede na to, ali se trgovec s tem strinja ali ne. Če bo se skupaj prostovoljno, tega ne bomo razrešili nič. V šestih letih, kadar sem direktor, nikoli nisem slišal, da bi trgovec se prostovoljno javil, da bi bil stranka v postopku. Prostovoljnost za me pomeni odsotnost schem ADR. Torej, upam, da lahko povem nekaj, da bi si zapomnili to, da kar se čezmejnih vprašanj tiče, da je potrebno uveljaviti obvezujoče ADR scheme. To bo resnično pomenilo razliko za potrošnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Gotovo si bodo ljudje zapomnili več kot samo eno stvar iz vaših uvodnih besed, ker je bilo to zelo odločno. Veliko nam imate zapovedati, torej več kot pet minut govorite, bomo prišli kar na še zadnjega poslanca Evropskega parlamenta, Jürgen Kreuzmann, poslanec iz odbora IMKO, bil pa je poročevalec v Senci, oporočilo te kampusa o skupnem trgu za evropejce. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ta predstavitev danes kaže, da lahko imamo zelo veliko pomembnih dognanj iz različnih predstavitev. Tudi IMKO je pripravil študijo o čezmejnih ADR schemah, žal pa ta študija še ni bila zagotovljena do danes. Rezultati bodo na voljo čez dva meseca približno. Težko že to pričakujem. Upam, da bo ta študija pa tudi pobude komisije na temo sistemu ADR pokazala in oblikovala celotno strukturo in da bo potrošnika imel tega. Naj podam nekaj vzpodbud ki so danes že bile omenjene. Kot sem dejal, je to tema, kako lahko, je tema danes, kako lahko sistem ADR razvijamo v prihodnje. Najprej, kar se tiče medijacij. Podal bi predlog. Seveda bi lahko pogodbe, naj si bodo pisne, internetne, tudi že imele referenco, da imamo mesta za medijacijo, kamor se lahko obrnete, da je morda to tudi možnost za čezmejno in potem bi imeli naslov, internetni naslov in pisni naslov in bi potem potrošnik vedel, da če bo prišlo do sporov, da se lahko kam obrne v lasnem jeziku, v svoji državi. In potem bi seveda morali imeti omrežja, da bi lahko določene tožbe prenašali iz eno drugo državo kajti želimo si tega. In zelo zanimivo je bilo slišati, da v Evropi že obstaja zelo veliko postopkov medijacije, kjer se to lahko izkorišča. Seveda lahko izkoriščamo najboljše prakse in to razvijamo še naprej, lahko pa uberemo nove poti. Naslednja točka, hitrost. Medijacija ni smiselna, če čakate dve leti in pol. Tako potrošnik ne bo zaupal te sisteme. Potrebujemo pa tudi neodvisnost medijatorjev. To mora biti zagotovljeno že na pogodbah, zapisano na pogodbah. Potrošnik mora imeti zaupanje, da se bo lahko na koga obrnil, da bo tudi vedel, da mu bodo prisluhnili in da bodo ga tudi resno obravnavali in ali ob, potrebujemo obvezujočo medijacijo. V Italiji je to že tako. Tudi komisar razmišlja o tem. Seveda bi to lahko bilo zelo dobro. Ne smejo pa nastajati stroški za potrošnika. To je pomembno, ker potem bo to uporabljal. Kaj ti, če bo vedel, da bo s tožbo povzročil visoke stroške, se morda te tožbe sploh ne bo lotil. Torej, potrebujemo čezmejne postopke medijacije, to sem že dal, sicer pa internetni sistem ne bo začel delovati. To so pomembne teme. Potrebno je začrtati poti, kako bi izkušnje medijacije lahko očinkovito uporabili v interesu tudi proizvajalcev. Mačarski minister je to prej že dejal, imamo tudi MSP in tem želimo dati možnost, da bodo ponujali tudi čezmejno svoje storitve. In če vedo, kaj se bo zgodilo, če bodo distribuirali neostrezne proizvode, bodo vedeli, kaj se lahko zgodi. Zato mislim, da so te alternativne možnosti reševanja sporov zelo dobra pot za zbujanje zaupanja proizvajalcev in seveda tudi potrošnikov. Obrati moramo to pot z vsemi predlogi, ki sem jih podal, kajti samo, če bodo ljudje sprejemali ta sistem, če bodo vedeli, na koga se lahko obrnejo, če bodo vedeli, da imajo možnost, da to storijo, da imajo nekoga, ki jim bo prisluhnil, bodo pripravljeni uporabiti ta instrument. Hvala lepa. Okay, yes. um... Hvala lepa. Seveda podpiram to, kar ste dejali glede vprašanja zaupanja, glede tega, da imajo potrošniki možnost, da če vedo, da bo šlo kaj narobe, da se obrnejo na koga. Zelo pomembno je to storiti še prav posebno pri internetnih nakupih čezmejnih. Tisti, ki jih pozorno spremljate, dogajanje na področju potrošništva, boste lahko videli, da domače nakupovanje hitro raste, čezmejno pa ne. To je slaba novica. Dobra novica pa je, da ko enkrat ljudje začnejo kupovati čezmejno in to deluje, so potem predvsej bolj pogumni in se tega bolj lotijo. Torej, to zaupanje je potrebno ustvariti in dobro je vedeti, da obstaja nekdo, ki vas bo podprl, če bo šlo kaj narobe. Prav tako je potrebno izboljšati dostopnost eh, alternativnega reševanja sporov. To ni zgolj zadnja možnost, da bi več ljudi to izkoristilo. S tem, ko reševanje težav naredimo dostopno, hitro in poceni, skušamo izboljšati že kar samo ponudbo. Torej dostopnost ADR bi se morala izboljšati tako znotraj podjetij in obdorovanje tožb znotraj podjetij bi moralo biti pomembno in podjetje bi se moralo zavedati, kakšne tipe pritožb imajo potrošniki, kakšne defekte imajo njihovi proizvodi, naprimer. Torej vse se porazdeli po celotni dobavni verigi do 1,4 odstotka evropskega BDP je napačno razdeljenega, če smemo temu tako reči. Potrošniki utrpijo zaradi tega škodo in tista podjetja, ki so dobra, ne, nimajo prednosti, ne izkoriščajo prednosti, ki bi jih morali. Oziroma obratno, tista podjetja, ki ponujajo slabe storitve, niso kaznovana. Tako, sedaj pa naslednji govornik, Peter Mörkens, ki je direktor De Geschiden komisiji. To je težko izgovoriti, to je krovna organizacija nizozemske, ki je odgovorna za to, o čemer govorimo, za nizozemsko alternativno reševanje sporov, ki je zelo učinkovito. In mislim, da ima tudi PowerPoint predstavitev. Uh, sorry, uh, yeah. do you want to say that? Yeah. I, was, I was going to just add that my friend and colleague, Mrs. Rita, Ria Uman-Reuten, is here, I think, as chairman of... Mislim, da je tudi moja prijateljica Omen Reuten tukaj, tukaj, zato sem zelo vesel, da jo lahko pozdravim in da lahko to izgovori ustrezno za nas. Geschilen komisiji pravi Omen Reuten. Tako kot tudi moje ime napačno izgovarjajo, pravi Omen Reuten. Uh,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 Govoril bom po nizozemsko in najprej bom predstavil našo organizacijo, na to pa bom predstavil naše arbitražne komisije. Najprej o krovni organizaciji. Tam ima 50 arbitražnih komisij, ki so neodvisne in ki temeljijo na treh stebrih. Prve so uh, zveze organizacije potrošnikov. Te si želijo preproste poceni postopke, ki se bodo izvajali na enem samem mestu in ki bodo potekali hitro. Potem drugič uh, podjetja, ki posvečajo veliko pomena temu in tretjič vlada, ki tudi se zauzema za preprosto reševanje sporov. Torej, um, sistem ne pozna nekih omejitev, posebnih zahtev, ker tu gre predvsem za prostovoljno delovanje. Um, postopki med letoma 2005 in 2010 smo vzpostavili 20 dodatnih arbitražnih komisij in to kaže, da je ta vrsta reševanja sporov pridobila v očeh eh, potrošnikov. Kot vidite, smo tukaj tukaj zapisali skoraj vse sektorje podjetniškega življenja, ki, ki delajo s potrošniki, ampak mm, to smo skušali tukaj strniti. Ta glavne so torej eh, kabelska televizija, komunikacije po točko 6 je to označeno, na to internetne storitve, eh, gradbeništvo, in storitve vezane z gradbeništvom pod točkami 8.9. Naslednji sektor promet in posebnost v prometnem sektorju je eh, odbor Komisija za aviacijo. Torej, let, potniki v letalskem prometu lahko tukaj zahtevajo uresničevanje in spoštovanje njihovih pravic. Ta komisija pa seveda upošteva evropsko direktivo. Na to imamo odbor za prosti čas, torej vprašanja, ki zadevajo šport, potovanja naprimer. In na to imamo komisije, ki so aktivne za področje zdravstva in pomoči. Torej, kako je ta neka sektorska komisija, sektorski odbor sestavljen. V njem so trije neodvisni člani. Odbor je nepristranski in neodvisen. Tukaj smo se zgledovali po švedskem modelu. Potrošnik lahko izbere bodi si sodnika, bodi si odbor in če izbere odbor, mora k temu pristopiti tudi podjetje. Torej so eh, odločbe v tem primeru zavezujoče za vse. Ministrstvo za pravosodje jih priznava in hkrati je to v skladu z smernicami Evropske komisije za dobro izvajanje postopkov. Iz leta 1998 eh, je ta direktiva. Na to pa imamo elektronski sistem. To pomeni, da lahko potrošnik v digitalni obliki uloži svojo pritožbo in lahko skozi celoten postopek spremlja svoj dosje po isti digitalni poti. In tako spremlja, kako dosje napreduje. Imamo registr vseh podjetij, registr vseh izdanih odločb, ki ga je možno pregledovati po spletu. Vse odločbe so po elektronski poti posredovane podjetjem. In zahteve potrošnikov se ravno tako posredujejo podjetjem, zato ker tako ustvarjamo nek eh, krok kakovosti. To je zelo pomembno za podjetja, da poznajo, čez kaj se pritožujejo potrošniki, se tako izboljšajo svojo kakovost. Torej, Še nekaj številk. Od 10 do 11 tisoč pritožb letno obravnavamo. 241 tisoč obiskov na spletne strani na letno in 55 tisoč 500 telefonskih klicev spreme naš eh, klicni center. Približno 3 do 3 mesece in pol. Eh, traja postopek skozi svoje različne etape. Kdo pa plača za to? Vlada plačuje infrastrukturo, to je zanimivo, in eh, sicer eh, fiksni znesek vsako leto. Podjetja eh, se lahko vključijo v sistem tako, da plačajo nek delež upravljalnih eh, stroškov. Manj kot je primerov, manj imajo stroškov. Medtem ko potrošnik eh, plača od 25 do 125 evrov na pritožbo, ki jo vloži. Tako da eh, nimamo kakšnih tveganj glede eh, plačevanja. Tudi sam potrošnik nič ne tvega, namreč, če je njegova pritožba utemeljena, se mu uloženi denar vrne. Pod tem našim dežnikom. Eh, imamo pač enoten sistem, zagotavljamo hitrost, zanesljivost, enotnost, lahek dostop eh, in nizko ceno. In s tem ponujamo model dobre prakse, ki ga podpirajo tako podjetje kot organizacije potrošnikov. Hvala. Very, very Hvala lepa, zelo zanimivo. nisem prepričana, ali lahko to ponovimo tudi druge po EU, vendar pa je to gotovo primer dobre prakse. Tako, sedaj pa še zadnji govornik v tem delu, preden začnemo z razpravo. In to je gospod Pegado Lis, ki je vodja potrošniške skupine v EkoSoko. Še eni instituciji Evropske unije. Njegov odbor je sprejel mnenje o aktu o enotnem trgu danes dopoledne in tam je tudi referenca na ADR. Spregovoril bo torej z vidika stališč Ekosoka. Prosim. Eh, Hvala lepa, gospa. V teh petih minutah, ki jih imam na voljo, ne bom najbrž imel niti časa, da pozdravim to pobudo in da se zahvalim za povabilo. In uh, prednost tega, da sem zadnji v vrsti, pa je to, da je bilo že skoraj vse povedano. No, dovolite mi, gospa, da odgovorim gospodu Malcolmu Harborju, ki je vprašal, kakšno je stališče ekosoka v zvezi s tem. Uh, Eh, ekonomski in socialni odbor eh, ni bil zaprošen za mnenje v zvezi s tem, tako da je moje mnenje predvsem osebno mnenje. In v zvezi s tem, kar ste vi rekli, gospa, pa. Mislim, da je včeraj Ecosoc sprejel mnenje o Single Market Actu, kjer piše, da je bistveno zaupanje potrošnikov v notranji trg in da trenutne možnosti za alternativno reševanje sporov morajo pripeljati do zakonodajnih predlogov in da. So Zato smo zadovoljni, da za leto 2011 komisija pripravlja zakonotajni predlog in se zauzemamo za to, da bi bil ta predlog hitro sprijet. In to isto mislim tudi sam. Mm, vsekakor so mm, v naših mnenjih že vključena, eh, vključene te usmeritve. No, to bi moral povedati na koncu svojega prispevka, ampak dobro sem povedal že sedaj. Torej, morali bi tukaj eh, obravnavati obe vprašanji skupaj, ker se dopolnjujeta. In pri tem bi se želel navezati na dva pomembna dokumenta in najprej zelena knjiga komisije iz meseca aprila 2002, na to pa še priporočila eh, sveta ministrov Eh, sveta Evrope, pa tudi različne sodbe Evropskega sodišča, eh, ki so bile izdane v zvezi s tem, pa, še, pa tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, naprimer Philips proti Grčiji. No, eh, moja kolegica je bila ena od treh mušketirjev pri pripravi Eh, mnenja o o aktu v notranjem trgu. Eh, trije poročevalci so pripravljali to mnenje in sedaj na kratko. Zakaj gre? Prvič, eh, reševanje sporov ne pomeni delo sodstva. Sod, sodstvo, sodenje, sojenje je drugo področje. Je pa alternativno reševanje sporov odličen izvensodni postopek reševanja sporov. In mogoče raje, kot govorite o alternativnih metodah, bi rekli primirnejše metode za reševanje sporov. Torej, tako imenovane ADR metode ne nadomeščajo sodišč, to smo že povedali. ADR so lahko koristne nujno in potrebno dopolnilo delu sodišč. In tudi Zakaj? To je bilo že večkrat povedano. Zaradi večje hitrosti, zaradi nižje cene, zaradi zaupnosti in zaradi drugih eh, lastnosti, ampak sam ustrajam na zaupnosti. Sam se res zauzemam za zaupnost pri takih pravih alternativnih sredstvih za reševanje sporov. Seveda je treba tukaj upoštevati tudi nekaj pogojev. In sicer, da se prostovoljno stranke odločijo za to, da imajo enako obravnavo tukaj, da so pristojni medijatori primerno usposobljeni za tjo, da je odločitev zavezujoča in da se tudi tukaj upošteva pravno sredstvo, ter rok za uložitev pravnega sredstva. Ampak minister, ki je bil tukaj, je rekel, da gre v prvi vrsti za to, da zainteresirane stranke in države članice odločijo, kateri sistemi ADR se jim zdijo primirni in katere bodo uveljavile. Torej, tukaj gre za sistem bottom-up. Seveda, ali je dobro kaj storiti tudi na evropski ravni za to, sam bi odgovoril, da vendar najprej vendar, to smo tudi tukaj že omenili, subsidijarnost in sorazmernost sta dva kriterija, ki jo je treba zelo pogobljeno analizirati, kadar se na evropski ravni v zvezi s tem, kaj počne. Ampak zakaj pa da? Zato, da se zagotovi nek skupni temelj zanesljivosti in kredibilnosti v vseh državah člana, članicah, zato, da se zagotovi, da bodo vsi pri tem spoštovali točno določene parametre in sicer neodvisnost, nepristranskost. No, veste kaj, mm, sam nekoliko težko ločim med tema dvema pojmoma, ampak dobro, na to preglednost, načelo e, povratnega sredstva svoboda, predstavništvo in tako dalje. Vse te parametre predlog komisije iz leta 98 in 2001 že upošteva. Torej, gre samo za to, da se vrnemo k tem priporočilom in jih ustavimo v direktivo. Torej, temeljna načela in temeljni postopkovni predpisi, um, informacije v pred sklenitvijo pogodbe in po sklenitvi pogodbe, na to povečano sodelovanje v okviru uredbe 2006-2004, ki jo komisija sedaj ponovno pregleduje in spreminja. Vsaj tako so nas ekosok obvestili, da se to pregleduje in na to tudi povezovanje v mreže in reševanje stvari po elektronski poti. Verjetno bi imel še kaj pri pompu v zvezi s tem, eh, ampak žal nimam časa, bom raje prepustil to za razpravo eh, in mogoče za kakšen drug trenutek, ko bomo imeli več časa. Ampak pogledajte, te so omejitve ADR-ja. Tudi točno to, ura, ki jo gledam pred seboj, ali je sedaj že prepozno za dodatne pripombe, da prepozno je. Uh, Zelo dobro sporočilo za konec. Tako, sedaj pa imate besedo vsi drugi, vsi udeleženci, ki ste danes tukaj v dvorani. Gledamo naprej v tem drugem delu. Ne govorimo o tem, kaj imamo do sedaj. Torej, vsi, ki imate kakšno zamisel za oblikovanje sistemov v prihodnje, prosim, tudi kar se zakonodajnih predlogov tiče. A veliko ljudi ima zamisli. No, kar začnimo. Prosim. Hvala lepa, da ste me povabili. Najprej pozdravljam pobudo komisije in parlamenta. Zdi se mi, da je nekaj ključnih vprašanj sledečih. Vsi se strinjajo glede informacij. Mislim, da imamo tri stranke, ki so pomembne vlade. Morajo voditi register schem, ki obstajajo na njihovem ozemlju. Podjetja morajo biti opogumljena, da vzpostavljajo scheme in, eh, in objavljajo informacije. Prav tako pa mislim, da bi bila dobra zamisel, če bi imeli odločno pravilo, da morajo odvetniki svetovati svojim strankam o obstoju ustreznih ADR schem pred sodnim postopkom. Kajti, če se začne sodni postopek pred ali med ADR, potem ADR nima več smisla. In potem verodostojnost. Da bi to zagotovili v schemah, je zelo zaželeno prepoznati objektivne kriterije. In naj bodo scheme tudi utemeljene na teh kriterijih. Slišali smo nizozemski primer, poznamo scheme v Združenem kraljestvu, tudi druge. Če imamo neodvisno certificiranje, ki temelji na objektivnih kriterijih, to izboljša verodostojnost. Še ena daljna točka. Prostovoljnost ADR bi morala biti ohranjena. To je področje, kjer moramo prepričevati s primeri in uspešnimi zgodbami, ne pa prisilo. To je ključnega pomena. Če bomo imeli obvezojoče zamisli in zakonodajo, bomo uničili namen tega sistema. In še zadnja stvar. Ljudje bi morali gledati na sodišče ne samo kot obliko reševanja sporov, temveč tudi kot način za spodbujanje schem ADR. Pogosto sodišča k temu spodbujajo. Mislim pa tudi na to, da naprimer glede določenih določb v pravu, se lahko uporabi schema ADR. In to je tudi nizozemski primer. Naprimer, sodišča opravljajo nadzorno funkcijo, da zagotovijo pošteno igro in da zagotovijo, če si stranki to želite, da sodišče podpre odločitev in da je ta odločba potem tudi pravno veljavna. In da je potem to tudi veljavno enkrat za vse, če pride še kdaj do spora. In mislim, da je ta končnost tudi zelo pomembna. Hvala lepa. Marko me je spomnil, to bi moralo že povedati, da se držite odmerjenega časa. Mislim, da smo dovolili dve minuti. Torej, nekoliko dlje ste govorili. Naslednji pa ne bodo, kar se da, jedenati. Prosim. Predstavite se tudi, prosim. Prihajam iz Slovenije, sem odvetnica in tudi medijator na okrožnem sodišču v Ljubljani. Tukaj pa sem potrošniški odvetnik iz Slovenije. In sedaj bom nadaljevala slovenščine, da bom bolje danata. Ehm, čisto na kratko eh, bi rada povedala, da ADR sistem mora biti za potrošnike pošten. Se pravi, da mu lahko zaupamo To pa seveda pomeni, da ga lahko potem tudi potrošniška organizacija priporoča in ravno tako, kot je moj eh, predhodni govornik eh, povedal, ga lahko priporočamo tudi odvetniki stranki. Da je ADR verodostojen pomeni, da odloča nepristransko in kompetentno. Se pravi, da mora področje, iz katerega izvira spor, tudi poznati. In tu eh, mislim, da je treba povdariti na razlike, da to ne gre za, bom rekla, sistemske sistem samo medijacije, ampak da je v bistvu odločanje v potrošniških sporih drugačno, kot pa je, bom rekla, običajno v medijacijskih postopkih, ko naprimer medijatorji odločamo oziroma eh, delujemo pri reševanju naprimer gospodarskih sporov, ko gre za dve podjetji ali pa pri družinskih sporih in tako naprej. Potrošniški spori imajo seveda svoje značilnosti, ki jih moramo upoštevati, ko bomo pripravljali in upam, da jih bomo pripravljali, a ne skupne, Eh, točke oziroma skupna načela za oblikovanje in delovanje ADR sistema. Eh, ravno tu bi se rada dotaknila pa še načelo tajnosti ali zaupnosti, ki je sicer permanentno ali pa osnovno načelo medijacijskih postopkov, ki pa za potrošnika v bistvu ne pomeni pozitivno, eh, samo pozitivno zadevo in tu je treba biti zelo previden, namreč potrošniški spori imajo to značilnost, da Eh, je več oškodovancev. Ne gre za spor samo med podjetjem in enim potrošnikom, gre ponavadi za to, da se odloča tudi o nepošteni poslovni praksi, da je oškodovancev eh, lahko več in zato mislim, da je treba tudi zagotoviti transparentnost odločanja eh, na kakšen način seveda je stvar debate, prav gotovo pa z letnimi poročili, kakšne sorte sporov, kakšne vrste sporov so bile reševane pri določenem eh, ADR telesu, kakšne so bile rešitve za to, da se prvič lahko eh, koristi tudi drugim potrošnikom, da se izognejo Eh, takšni ne, uh, škodljivi neposlovni praksi, da podjetje ve, da mora prenehati s to prakso, da se upozori tudi druga podjetja, da recimo ne ponavljajo te prakse in da seveda se s tem stimulira tudi, bom rekla, pošteno konkurenco na trgu, ker eh, zavedati se moramo, da vedno odločamo o kršitvah in da podjetja, ki se ne pojavljajo v sporih, so tista v bistvu, ki so poštena in ne kršijo pravila. To je treba imeti v obziru. Hvala. Hvala lepa. Gospod tukaj, mislim, da je to številka 79. Združenje trgovinskih zbornic. Rad bi spregovoril o nečem. O domnevi, da je ADR poceni. Mislim, da je to precej simplistično reševanje sporov nikoli ni poceni, prvič. In moja izkušnja z internetno schemo reševanja sporov pred nekaj leti kaže, da če želimo kvaliteten proces ADR, moramo imeti nepristranskost, moramo imeti sekretarjat, moramo imeti razumen proračun in potem tudi nadzor kakovosti. Vse to proizvaja stroške in eh, teh stroškov ni možno potem dobiti nazaj, če je spor recimo drag, če smem temu tako reči. In to je pri čezmenih sporih veliko krat tako. Zanimale bi me nadaljne ocene, povezave med stroški in kakovostjo schem ADR. Ne vem, kaj se je storilo do sedaj in eh, rad bi tudi vedel, kako bi lahko našli sistem financiranja za nizko, nizko stroškovne spore. Mislim, da je veliko teh schem financiranih iz javnih sredstev. Me pa zanima, ali obstaja kakšna popolnoma zasebna schema. In kaj se zgodi, če prihaja do konkurence med javnimi in zasebnimi ADR schemami? Hvala lepa. Ja, Merili se bomo v sredino dvorane, sedaj pa še tukaj na moji desni. Oxford. Univerza Oxford. Rad bi izpostavil tri točke glede raziskav, ki jih trenutno počnemo. Najprej, kar se tehnike tiče. Čeprav je struktura veliko naših organov zelo različna med državami, pa je tehnika zelo podobna medijacija in arbitracija. Torej, če si pogledamo najboljše primere praks, potem vidimo, da imamo podobne tehnike. Najprej pogajanje med strankami, potem medijacija strani določenega strokovnjaka, potem zavezujoča arbitracija, ki zagotavlja neodvisnost in potem je pogosto sodišče zadnje, ko to pomaga pri spodbujanju schem ADR. Potem nadalje, kar se težave pomankanja podpore sprejemanja v različnih sektorjih teh schem tiče. Mislim, da lahko izpostavimo dve točki, ki lahko pomenite razliko. Prvič, da imamo enostavno en okvirni sistem kot na nizozemskem, tudi severne države imajo podoben sistem, nizozemci pa imajo pravi odgovor. Tako da potrošniki in podjetja vedo, da obstaja takšen odbor za reševanje sporov. Potem imamo seveda različne države z različnimi sektorji, različnimi ombudsmani, različnimi schemami. Če pa veste, da nekaj obstaja, kakorkoli že to imenujete, potem to deluje. In potem ljudi bolj zanima to ustvarjanje novih odborov, če imamo celovit okvir. In drugič, če si ogledamo povezavo sodišči, če to povežemo z zakonodajo, potem dobimo to, kar pravijo podjetja, celovit sistem povratnih informacij glede kakovosti. Imamo informacije glede pritožb, vse je v sistemu in vsi rezultati arbitracije. In potem je to, ta sistem tudi aktualiziran in tako se izboljšuje kakovost. In tako se tudi potem bolj pogosto uporablja scheme ADR in če se stori to, potem ste storili zelo veliko pri reševanju skupinskih tožb. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod tukaj, prosim. Hvala lepa. Sem generalna sekretarka Mednarodnega združenja pravnih zavarovalnic. Najprej moram reči, da se moramo zavedati, da je to posvetovanje zelo široko zastavljeno. Govorimo o popolnoma drugačnih sistemah, metodah, sistemih. Tudi če so morda metode zelo podobne v različnih ADR sistemih, pa so načini razreševanja sporo zelo različni. Zato bi želela spomniti komisijo tudi na to, da bi imeli jasen niz opredelitev. Jasno mora biti, o čem govorimo. In tukaj pridemo do točke, ko je potrebno imeti različne določbe, ki zagotavljajo dobro delovanje določenih schem po različnih državah. Za medijacijo je ključnega pomena, da je zagotovljena zaupnost. Sicer ne bomo nikoli dosegli zadovoljivih rezultatov medijacije. Govorimo pa o prihodnosti, zato bi rada govorila tudi o pravnem zavarovanju v veliko državah se to sedaj skuša razviti tudi na področju medijacij. Še vedno smo na začetku iskanja, kako bi vse skupaj delovalo v prid naših strank. Naj pa izpostavim tri točke, kjer bi lahko zavarovanje bilo veliko pomoč. Najprej ozaveščanje če imamo pravi primer, bi potem zavarovana stranka bila obveščena o obstoju scheme ADR. Potem razkoraki, ki obstajajo. Vsi spori bi bili zajeti, ne glede na to, iz katerega sektorja, odkot ste. In ne nazadnje, stroški. Premije, ki bi jih zavarovanci plačevali, bi pokrile tudi stroške medijacije. Torej, tukaj obstaja potencial tudi za naše stranke, kar se tiče eh, zavarovanja eh, glede pravne pomoči pri medijaciji. Hvala lepa. Hvala lepa. Še dve posredovanje, potem bodo dobili čas za odgovore še naši udeleženci omizja. Tako, ko zaključim seznam, pa veli, želi veliko ljudi spregovoriti. Kar nekaj vas je še, s prstom kažem, kje ste. Štirje še. Dobro, štirje še. Bodite pa zelo kratki, minuto vsak. Graham. Like make, uh... Hvala lepa. Naj podam tri kratke pripombe, praktične. Glede čezmejnih sistemov podpiram to, kar je bilo rečeno, da je ADR način zmanjševanja skupinskih tožb, kajti če je to očekovito, potem je to tista prava pot. Drugič, čezmejni primeri. Potrošniki morajo vedeti, kam se obrniti pri teh sporih. Zato mislim, da bi točka vse na enem mestu vsake od držav članic bila prava pot, ko bi potem lahko primeri prehajali za eno drugo državo in bi točno vedeli, komu jih poslati. Tretjič, potrošniki in podjetja, kot je dejal moj predhodnik, potrebuje zaupanje in v tem sistemu je to pomembno, potrebno pa je to nadzorovati in eh, izpolnjevati evropske standarde in potem vzajemno priznavanje potem je lahko seveda to spostavljeno tudi na podlagi zakonov ene od držav, recimo tam, kjer je potrošnik in potem je to spoštovano tudi v državi, kjer je naprimer podjetje. In seveda morajo potrošniki poznati tudi vse svoje pravice. So bile štiri točke, vendar po minuti, tako da je dobro. Naslednji, prosim. Mikrofon. Uh, my name is Jolanda Gilsa, I'm the director. Sem direktorica ECC Švedska in rada bi spregovorila o razmerah, kjer si samo pridobijo. Na švedskem to dobro deluje in veliko organizacij, naprimer avtomobilska industrija, so člani in morajo slediti priporočilom ADR. In to je potem tudi konkurenčna prednost. Mislim, da moramo o tem bolj govoriti, kajti tako zbujamo zaupanje pri potrošnike. Torej, če ne kupujete, čez mejno potem iščete simbole, znake, ki jih poznate in ki jim zaupate. In mislim, da bi potem vsi pridobili, če bi te ADR scheme bolje prodajali. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod tukaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, consommateur, consommateur belge. Donc, j'ai quelques brefs réflexions. Belgijska organizacija potrošnikov. Na začetku bi povedal tudi sam, da imamo tukaj kar precej nekoherentnosti in Pegadolis je že poudaril to preglednost, ki je pomembna za potrošnike, pa tudi za upnost in tudi vprašanje zakonitosti na drugi strani. Tako da bi morali v bistvu ta neskladja urediti in pripraviti eno besedilo, eno direktivo, ki bo vključevala obe priporočili. E, drugič, omenil bi koristnost Evropske uredbe o small claims. Mislim, da ta uredba vsebuje tudi nekaj zamisli, ki bi jih lahko uporabili pri sistemu ADR. Tukaj mislim predvsem na problem prevajanja, naprimer gre za uh, tipske pogodbe, ki so že prevedene in na razpolago. Potem drugič, tukaj ni odvetnika, tako da potrošnik ne more um, argumentirati strokovno svojih zahtev in mu mora pri tem pomagati sodnik. Pa še nekaj, morali bi razmišljati o nekih templatih za sistem medijacije in za sistem uh, uh, arbitraže ter o zavaj, za vezujočih odločitvah. In tretjič, sam bi eh, se zauzemal za neko zbirko podatkov, v kateri bodo zbrani vsi rezultati arbitražnega sistema. In mislim, da bi torej potrošnik moral imeti dostop do vseh informacij, vseh možnih informacij o osebi ostalih sistemih eh, reševanja ADR in o rezultatih teh postopkov. Mislim, da so ravno tako pomembni tudi sistemi, ki eh, vključujejo preventivne ukrepe in sistemi, ki bi ponujali neke tipske pogodbe, uh, In pri tem bi se spet navezal na nizozemski sistem, ki je zelo dober, zato ker ponuja tipske pogodbe, te so pa že vezane na način alternativnega reševanja sporov. Hvala. In še zadnji gospod. Se prevečujem vsem drugim, ki ne boste dobili priložnosti. Hvala lepa. Fernandez de la Rosa, Univerza v Granadi, profesor mednarodnega prava sem prihajam na povabilo španske potrošniške organizacije. Govoril bom špansko. Jo. Mi han parecido muy interesante todas las... Zdelo se mi je zanimivo vse, kar sem slišal danes popovdne. In želel bi se navezati samo na nekaj. Zdi se mi, da se ni preveč poudaril pomen in interes ADR za čezmejno trgovanje zato se mi poraja naslednje vprašanje. Jasno je, da govorimo tukaj o nekem skupnem okviru, ki bi bilo treba vzpostaviti in ki bi omogočil uporabo teh mehanizmov, vendar pa eh, v Evropski uniji se to še nikoli ni zgodilo pri urejanju in reguliranju eh, tega področja ni se tega še storilo z vidika potrošnika in zato se tukaj navezujem na gospoda Pegado Lisa in se tudi jaz zauzemam za neko evropsko direktivo, ki bo spodbudila ustanovitev neke evropske platforme, ki bo omogočila to vrsto reševanje sporov na evropski ravni. Z pravnega vidika pa mislim, da bi bilo pomembno tudi določiti jasne kriterije, zato da bodo podjetja, ki se bodo poslužila te metode, lahko oprla na različne točke, na različna načela, kot so naprimer jamstva za mm, zaupnost in tukaj bi mogoče lahko omenili tudi eh, evropski znak kakovosti, ki bi ga lahko uporabljali tudi za take eh, taka razmerja. Hkrati bi bilo treba tukaj tudi podati primire dobre prakse in učinkovitega reševanja takih problemov v drugih evropskih državah ter eh, zagotoviti spletno reševanje sporov oziroma spletni dostop do vseh teh podatkov. Mislim, da bi bilo to izredno koristno. Hvala. Hvala lepa. Ura teče, nič ne reče. Prihajamo k koncu našega časa za današnjo razpravo in eh, sedaj bi se želela obrniti govorcem, če bi se želi odzvati na opombe. Zadnji govornik, gospod Pegado. No, eh, très brevement. Ja, hvala, gospa. Zelo na kratko se bom odzval in povedal, da komisija trenutno sprejema nekatere bistvene odločitve. Prvič gre tukaj za vprašanje prostovoljno ali obvezno. Prejšnji teden je v moji državi, portugalski, se vlada odločila za arbitražo, ki je potrebna za spore, v potrošniških razmerjih, ampak še zlasti za področje javnih storitev. To je bila pač neka izbira, ki jo je sprijela in sam se pa sprašujem, ali je to neka splošna izbira, ki velja v vseh državah. Zato to, se sprašujem, kaj in kako je treba to početi. Potem drugo vprašanje, zaupnost ali ne. E, to je bistveno vprašanje. Sam se zauzemam za zaupnost. Če imamo pravi sistem alternativnega reševanja sporov, potem je to potrebno. In še zadnje vprašanje, ki se ga mora lotiti komisija, pa je vprašanje financiranja stroškov. In kot je eden od udeležencev rekel, to sploh ni zastonj. Te stvari stanejo. Stanejo tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Torej, treba je predvideti tudi to, kako bomo to financirali, te sisteme, zato da bodo pravilno delovali. Hvala. Eh, Hvala. Če se navežem na predhodne govornike, kakovost seveda pomeni tudi stroške. In kar zadeva naš sistem, moram povedati, da je to bila kar velika naložba. Vlada je v to vložila polovico eh, stroškov podjetja pa drugo polovico. 120 evrov pa je kar nizek strošek tako za potrošnika kot tudi za vlado, ker pri tem je treba vedeti, da če bo potrošnik sprožil sodni postopek, bodo stroški visoki tudi za toženo stranko. In eh, Potem bi še nekaj povedal. Vse to je povezano tudi z marketinško politiko. Eh, potrošniki bi namreč lahko rekli, no ja, saj, um, saj jaz nisem vključen v ta sistem in mi treba nositi teh stroškov, ampak po drugi strani pa vsi točno vedo, koliko stanejo samo posvetovanja pri odvetnikih. E, prav gotovo pomenim nizke stroške. Ni eh, to poceni, vendar je pa cenejše. Še posebej, ker gre za eh, institucije, bodi si zasebne ali javne, eh, ki so se odločile, da bodo rešile spore, bodi si med seboj ali pa z potrošniki. In mi na strani podjetij smo pripravljeni eh, plačati stroške za medijacijo. Uloga poslovnih eh, organizacij je v tem, da morajo podjetja biti zavezana izboljšanju sistema alternativnega reševanja sporov, eh, še posebej zato, ker nas vodi načelo solidarnosti. Think, uh, close... Menim, da bi lahko tako zaključili razpravo, glede na to, da sem zadnja predstavnica komisije. Uh, ki je tukaj spregovorila, naj povem, da je razprava bila izredno zanimiva in sedaj bi želela dati besedo predsedujočemu odbora IMKO, naj zaključi našo sejo. Tudi najlepša hvala vam. Tudi sam sem veliko se naučil iz te razprave, slišal sem veliko misli in prav, tako naj bi potekala takšna razprava. Nekaj zaključnih opomb. Želel bi se v prvi vrsti zahvaliti Evropske komisiji, ki je predlagala ta skupni dogodek in to je zelo dober primir našega sodelovanja. Pripričan sem, da je eh, tak način sodelovanja nekaj, kar si želimo razvijati še naprej v okviru tega projekta Res je, da imamo na tem področju že veliko izvedenskih znanj in izkušenj in eh, tudi v okviru komisije. Tako kot je eh, komisija tudi povdarila, je jasno, tako kot je tudi gospod eh, Šefalvaj povedal, z stališča držav članic, da ta evropska pobuda mora biti samo dodana vrednost k tistemu, kar že poteka v civilni družbi. E, mi pa med seboj lahko delimo naše izkušnje, zato da bi e, poglobili kakovost alternativnega reševanja sporov in izboljšali sodelovanje čezmejnega sodelovanja. In eh, tukaj imajo države članice že nekatere eh, zahteve in Jackie Miner ima že skupino ljudi, ki se s tem ukvarja. Za nas eh, in za države članice bi to bilo nekoliko težavnejše, ker so potrebni finančni viri tudi na področju tržnega nadzora, kjer ni bilo dovolj uloženega v zaščito potrošnikov. Menim, da je v tem primeru tehnologija naš veliki prijatelj in zanimivo je bilo slišati še posebej iz eh, nizozemskih izkušenj, kako tam uporabljajo informacijsko tehnologijo. In eh, tudi možnost za stike, tudi tako, kot je to vsebovano v direktivi za storitve in eh, tudi vse na enem mestu eh, to orodje lahko je na voljo državam članicam in eh, na ta način lahko tudi integriramo informacijo in omogoča sogovornikom, različno izbiro, gre za celovit sistem. Ta orodja so že na voljo in tako kot eh, so kolegi že povedali, da na ta način damo možnost eh, potrošnikom eh, dobiti dostop do teh virov in damo jim možnost tudi izbire med alternativnimi sistemi. Menim, da je bilo izpostavljeno kar nekaj zanimivih eh, zadev povezanih eh, z udeležbo eh, podjetij. Dobra podjetja so ključnega pomena tukaj in pomembno je, da se na tem področju tudi volontirajo. Veliko podjetij se zaveda, da skupaj s potrošniki uspešno rešiti določen problem je v korist obeh recimo, eh, jaz vem, da eh, ko gre za eh, avtomobilsko poslovanje, je to prav gotovo res, ker to poznam. In seveda tudi Japonska sedaj nekako pride pred oči in vemo, če probleme rešujemo uspešno, se veliko naučimo. Potem ravnoteže med zaupnostjo in preglednostjo je tudi pomembno. Na strani potrošnikov moramo imeti popolno zaupnost za njihovo interakcijo. Tudi izid različnih eh, primerov je pomemben zaradi preglednosti sodne prakse. Tudi eh, potrošnikom je to veliko pomoč, eh, če poznajo primere iz preteklosti preteklosti in to nam tudi pomaga eh, čim hitreje priti do razpleta. Menim, eh, da pred nami je kar veliko eh, zanimivih in razburljivih izzivov. Zelo tesno sodelujemo eh, z našimi kolegi iz eh, odbora Juri in zelo sem vesel, da je poslanec Rafaele Baldesare bil prisoten, kajti eh, lahko nam razjasnijo celo vrsto pravnih posledic za ADR. In to pomeni, da tudi lahko z drugimi kolegi delujemo tesnejše, tudi na področju zakona o enotnem trgu tudi na področju ADR, zato da bi se uspešno odzivali na zamisli komisije. Pripričan sem, da to ni obravnava, prva in zadnja obravnava takšne vrste. Pripričan sem, da se boste vračali k nam in eh, posredovali vaše predloge za prihodnje. In še zaključne misli glede na zelo bogate izkušnje. Morda eh, ste že slišali o tem, naj vas spomnem, da odbor za notranji trg ima zelo dober eh, novičnik. Ne pišem sam v tem, imam zelo dobro strokovno skupino, ki piše v ta novičnik in eh, še bolj pomembno je, če ostanete v stiku z nami in tukaj vidite mrežo eh, prijateljev, našega odbora IMCO in želeli bi imeti 1500 članov. Gre za posebno spodbudo in to je moja zaključna misel, gre za posebno najavo. 1500 naročnik je povabljen na kosilo z menoj v restauraciji za poslance. Thank you.